Good afternoon, everyone. Although there are no... Prav lepo zdrav vsem skupaj. Sicer ni veliko poslancev v dvorani, ampak 15 minut že zamujamo, zato bomo začeli z naslednjo točko na dnevnem redu. Točka 7, letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2011. Kar takoj dajem besedo poročevalki, gospe Marisi Matijas. Obrigada. Eu, eu quero, antes de mais, começar. Uh, Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila kolegom iz različnih političnih skupin. Eh, z njimi sem bila v stiku, organizirali smo nekaj bilateralnih srečanj v zadnjih dneh, dosegli smo napredek v zvezi z kompromisi. In na ta način smo dobili ta rezultat poročila o centralni banki. Kaj sem skušala narediti v kompromisnih predlogih sprememb, ki so vam bili razdeljeni? Naj na kratko opišem. Najprej sem si ogledala vse predloge skupaj, skušala sem jih eh, kar se da zbližati in če so obstajale velike razlike ali nesoglasja, sem skušala to na kar najboljši možni način izkoristiti. Kolega sem zaprosila naj um, ponovno um, preuredijo te predloge spremem za to, da bi dobili novo osnovo za poročilo in pa za pogajanja. Takšna je bila strategija, ki smo jo ubrali. Kolegi so eh, uložili približno 24 kompromisnih predlogov sprememb o odstavkih, ki so bili vključeni v osnovni osnutek poročila. Sedem jih pokriva precej, precej široko področje izporočila. In upoštevajoč vse to, sem skušala dobiti takšen format, ki bo upam, da zadovoljil kar največje število ljudi. Tudi tiste, ki imajo različna stališča. Želela sem vključiti uh, konvertibilnost, preglednost, LTO in pa uh, menedžerske transakcije. Vse to smo skušali pokriti. To smo skušali narediti s pomočjo kompromisnih predlogov sprememb, kolikor je bilo to možno. Podala bom nekaj splošnih izjav, na to pa se bom posvetila posameznim predlogom sprememb. skušala bom izpostaviti nekatere predloge sprememb, ki so bili uloženi. Seveda me zanima tudi mnenje kolegov o njih, tako bomo lahko dosegli napredek v naših razpravah. Najprej. Tukaj skušamo spregovoriti predvsem o izvajanju monetarne politike v letu 2011. Mislim, da se vsi strinjamo glede ozadja, gre za pomankanje rasti, pomankanje gospodarske dinamike, dinamike na trgih posojil. Tudi drugi kolegi so to povdarili. Torej, nizka rast, pomankanje kreditov, zateči se moramo k nekonvencionalnim ukrepom in nekatere izmed njih sem prav tako omenila v, drugem, v drugi polovici poročila. V mojem poročilu in pa v poročilu centralne banke je bilo to omenjeno. No, eh, rast je vsekakor zelo pomembna, še zlasti v času krize in resnično moramo skušati spodbuditi rast in narediti vse, kar je možno. Druga točka, ki bi jo izpostavila, je naslednje. Gre za pogojevanje za banke. Tudi v zvezi s tem smo dobili številne predloge od različnih poslancev. Razloge za to so preprosti. Namreč potrebuje oziroma obstaja pogojevanje za države, zato moramo imeti tudi določene pogoje za banke. To se mi zdi čisto očitno. V zvezi s tem sem predlagala, da raziščemo splošna ozadja, da razmislimo o transferih bankam da bi ti morali biti povezani z posojili, ki na to gredo v gospodarstvo, zlasti majhnim, srednjim, velikim podjetjem in pa gospodinstvem. To pravim iz naslednjega razloga. Brez pogojevanja učinkovit, je učinkovitost monetarne politike spodkopana. Potem naslednja vprašanja. Eh, eno je neposredno povezano z pogojevanjem in pa z učinkovitostjo monetarne politike. Namreč Ogledali smo si nekatere izmed pomislekov, ki so jih izrazili kolege v zvezi z nekonvencionalnimi ukrepi, njihovo učinkovitostjo in pa nezaželenimi učinki. Eh, tukaj je treba povdariti potrebo po določeni mešanici politik, nekakšni mešanici monetarne in pa proračunske politike na evropski ravni. To je vprašanje, o katerem moramo spregovoriti pri tem poročilu. V zvezi s tem so bili uloženi tudi številni predlogi sprememb. Gre tudi za, pom, za pomisleke v zvezi z zavarovanjem in pa vpliv na bilančne eh, izkaze Evropske centralne banke. Potrebujemo več informacij o obliki premoženja, ki bo na voljo, o stopnjah, ki so potrebne za to. Skratka, več informacij potrebujemo v vseh teh vidikih. No, v poročilu in pa v kompromisnih predlogih sprememb, ki sem jih pripravila, sem skušala izraziti pomisleke, ki so jih eh, izpostavili tudi številni kolegi. Gre za vedno večje večja neravnovesja, ko gre za posojila. Ne vem, ali gre to pripisati kapitalskim tokom, ki niso trajnostni, ki niso zdržni. Gre za grožnjo samega obstoja oziroma možnosti obsta, obstanja evroobmočja. Veliko predlogov sprememb v zvezi s tem sem dobila potem tudi predlogi sprememb v zvezi z ocenami monetarne politike in njeno očekovitostjo v letu 2011. Gre za vprašanje, v kolikšni meri se monetarna politika povezuje z stanjem v bankah. Vse to si moramo ogledati. Monetarno politiko moramo oceniti v luči mandata Evropske centralne banke. Pri preučevanju le tega in pa naših razprav pa ne smemo izpustiti splošnih ciljev monetarne politike. Sprejeti moramo tudi o učinkovitosti monetarne politike pri boju proti inflaciji in neravnovesjem. Vse to je pomembno za naše delo. Skušala sem preučiti vlogo Evropske centralne banke pri programih prilagoditev, ko gre za proračunske ukrepe, strukturne narave, tudi ko ti presegajo uh, osnovni mandat Evropske centralne banke. No, uh, naj zaključim, da ne bom predolgam. Morda bomo kasneje lahko imeli še drug krok razprave. No, sedaj želim povedati, da sem dobila veliko predlogov sprememb od vseh političnih skupin, v različne smeri so šli ti predlogi sprememb, ampak eh, eh, ko gre za povzetek, lahko rečem, da gre za zahteve po več informacij o tem, kaj počne Evropska centralna banka, ko gre za njene seje, srečanja, odločitve, informacije o bilancah. Ehm, torej vse To so zahtevali kolegi v predlogi sprememb, te dodatne informacije. No, skušala sem ohraniti duh vseh predlogov sprememb, ko sem pisala moje poročilo. V poročilu sem skušala upoštevati vse vidike, ki sem jih omenila, seveda pa sem eh, pripravljena prisluhniti raznim pripombam kolegov v zvezi z poročilom. Hvala lepa, gospa Matijas. Ker nimamo predstavnika ljudske, ljudske stranke, gre beseda socialistom. In eh, če se bo do konca razprave pojavil kakšen član Evropske ljudske stranke, mu bom seveda dal besedo ali ji dal besedo. Sedaj pa dobi besedo v imenu socialistov, gospod Huang Njok. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Depuis, euh, notre... Hvala lepa, Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, ob zadnji razpravi v Ekonu lahko rečem, da je bila zelo plodna. Smo nadaljevali potem razpravo s poročevalcem, s poročevalko in poročevalci v senci in lahko rečem, da eh, je uspelo priti do ustreznega kompromisa, ki bo lahko predstavljal mnenje tega parlamenta o tem letnem poročilu Evropske centralne banke in eh, lahko rečem, da je tu uh, veliko tehnih besed tudi v zvezi s trojko, ki je uspelo združiti prevladujočo veliko večino in dobiti veliko večino za poročilo gospe Matijas je pravzaprav uh, velik uspeh tudi zaradi tega, ker je šlo za pomemben kompromis in eh, velika prizadevanja vseh udeležencev v tem procesu. Res si želim čestitati, čestitam vsem za to odlično poročilo, za dobro ubeseditev, ki je uspela eh, predstaviti in zbližati različne poglede na zadevo. Tako besede, ki so uporabljene kot sam pristop, so zelo uravnoteženi in so ravno pravi za tako pomemben dokument. Mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo pomena KPNVP in vseh obravnavanih zadev, o katerih smo že danes govorili, vendar je tukaj pomembno predvsem pogledati konkretne predloge, ki predstavljajo veliko večino mnen iz našega odbora. To pa izhaja seveda tudi iz drugih mnen parlamenta, ki smo jih že slišali in eh, je povezano tudi s komentarji o kontracikličnih zmogljivostih evropskega proračuna in vseh aktualnih tema, o kateri smo govorili te dni. Tako da mislim, da je treba sedaj na novo in brez predhodnih prepričanj pogledati ta dokument in da bomo tako vsi skupaj zadevo zaključili v skupnem interesu. Hvala. V imenu Alde dobi, gos, dobi besedo gospod Tremosa. Jaz, yes, Pablo, hoy, ya que nos presides tu, hablaré la lengua castellana. Hvala. Pablo, no, ker ti danes vodiš sejo, bom govoril kaj špansko. Mislim, da je to prvič, da govorim špansko. Želel bi čestitati poročevalki za poročilo. Prejšnji teden v Štrasburu smo imeli zelo produktiven in konstruktiven sestanek do tiste točke še nismo uh, sicer videli kompromisov. Moja skupina Alde je bila zaskrbljena, da ne bo možno najti neke skupne, nekega skupnega jedra predlogov sprememb, ki bi predstavljali večinsko mnenje v tej hiši. Seveda se soočamo z velikimi neravnovesi na trgu in uh, trenutni dialog z, Evropskim, z predsednikom Evropske centralne banke je nekaj zelo pomembnega. Vse politične skupine tesno spremljajo ta dialog. Sam nisem dobil veliko feedbacka od um, kolegov iz moje skupine, v glavnem so zadovoljni za poročilom. Poročevalka je skušala vključiti v poročilo predloge sprememb uh, večine političnih skupin. No, kar nam manjka časa, bom kratek. Sam sem, no, se ne govorim v osebnem mnenju, eh, v mojem osebnem mnenju poslal sem eh, številne predloge spremem, 2, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22 in 24. Eh, Kar se tiče, torej te predloge spremem lahko podprem. Glede drugih predlogov sprememb imamo še vedno nekaj pomislekov, morda bi lahko poskrbeli za drugačno ubeseditev, lahko pa vseeno podpremo delo poročevalke. Seveda pa smo pripravljeni ponuditi sveže ideje za nove kompromise. Prav gotovo lahko računate na uh, prispevke Alde, ko gre za LTO, za cilj 2, target 2. Konfigurar un skeleto del informe, ki se. Poročevalka je pripravila dober, dobro jedro poročila. Poročilo lahko dobi podporo večine parlamenta. Jasno je, da smo izgubili nekaj predlogov sprememb in zato se seveda morajo uh, poslanci sami odločiti, katere predloge sprememb želijo ponovno uložiti. Vendar pa je to poročilo pomembno. Poročilo oziroma parlament bi škodil v svoje verodostojnosti, če bi nastopil neenotno pri tem poročilu. Želim pa upozoriti na naslednje. Moja skupina ima vsaj eno rdečo linijo, ki je ne želimo prestopiti, namreč gre za neodvisnost Evropske centralne banke. Spodbijali bi kakršenkoli poskuse za spodkopavanje neodvisnosti Evropske centralne banke. Euro območje ni, niso združene države Amerike, evra ne moremo primerjati z dolarjem na globalni ravni, zato ne moremo Eh, primerjati evra za dolarjem, ko gre za kvalitativne olajšave, na primer. Moji kolegi zelo cenijo neodvisnost Evropske centralne banke, to se nam zdi sam temelj verodostojnosti evroobmočja. V številnih državah članicah se pojavlja vprašanja v zvezi z evrom, eh, dvomijo van, ampak mislim, da je ena izmed največjih, eden izmed največjih dosežkov Evropske unije ravno evro, ta skupna valuta. No, eh, še neko področje zahteva nekaj več eh, razprav, sicer gre za področje konvencionalnih in pa nekonvencionalnih ukrepov, ki jih je sprejela Evropska centralna banka v zadnjih mesecih. Tukaj uh, ni toliko manjeverskega prostora za kompromise, kajti to je za, moje, za mojo skupino zelo občutljivo področje. V zvezi s tem bo potrebno še nekaj več razprav. Torej še enkrat, najlepša hvala poročevalki za trdo delo in veselimo se naslednjih razprav, tako da bomo videli, v kolikšni meri nas bodo kompromisi zadovoljili. Torej, v skupini, skupini zelenih prav tako nimamo nobenega uh, predstavnika v imenu FD, pa bo spregovoril gospod Štreh. Uh, hvala lepa kot tradicionalni strokovnjak za Evropsko centralno banko. No, naš strokovnjak iz skupine ECR je gospod Eping, on je naš strokovnjak za Evropsko centralno banko, ampak ker ga danes ni tukaj, me je zaprosil naj preberem njegove pripombe. Firstly, is... Najprej. Gospod Eping je razočaran z osnutki kompromisnih predlogov spremem, ki jih je predlagala poročevalka. Gospa Matija se je trdila, da je v kompromisih pokrila tudi predloge spremem skupine ECR, ampak to ni res ali pa vsaj ni dovolj res. Gospod Eping upa, da bo več njegovih predlogov upoštevanih v končnih verzijah kompromisov. Če se bo izkazalo, da bo to nemogoče, bo zahteval glasovanje po delih v zvezi z večino njegovih predlogov sprememb. Drugič, gospod Eping nasprotuje omembam česar koli, kar zveni kot monetarno financiranje in ne strinja se z kompromisnem predlogu spremembe v zvezi z odstavkom 13, ki predlaga, da bi dobičke ECB prenesli v prizadevanja za zmanjšanje dolga v Grčiji. V zvezi s tem je treba omeniti, da obstaja nekaj eh, ključnih razlik med uh, besedilom eh, osnutka kompromisa in pa dogovorom, ki ga je dosegla Evroskupina v začetku letošnjega tedna, da bodo se države odpovedale delu svojih, svojega uh, dobička v korist uh, odpisa dolga Grčijam. To je v domeni držav članic, ne pa Evropske centralne banke. Potem gospod Eping želi listo želja o dodatnih fiskalnih ukrepih, oziroma se mu ta seznam zdi popolnoma nespremljiv. Eh, vse skupaj je treba upravljati z vidika skupnostne metode, eh, ko gre za sklad za skupni odkup dolga To za nas ni spremljivo, takšni predlogi. S tem se ne bi smeli ukvarjati v letnem poročilu Evropskega parlamenta o Evropski centralni banki. In pa še četrtič in zadnjič, gospod Eping meni, da ni potrebe potem, da bi postavili pod vprašaj status Evropske centralne banke in pa cilje monetarne politike, ki so jasno določeni v pogodbi. Je pa res, da se mu zdi, da treba okrepiti preglednost zahtev in zato podpira osnutek kompromisa da se objavijo zapiske iz sveta guvernerjev eh, Evropske centralne banke. Naj zaključim. Glede na trenutne osnutke kompromisov se mu zdi malo verjetno, da bo, Evrops da bo mm, stranka ECR podprla poročilo Marize Matijas. Toliko stališče gospoda Epika. Hvala lepa, gospod Streč. Hvala tudi za vaše pojasnilo, kajti poročevalec v senci je gospod Eping za skupino ECR, česar sam v začetku nisem povedal. Eh, zato se vam opravičujem. Brez nadaljnega pa dajemo besedo spet poročevalki gospe Matijas. Hvala lepa, še enkrat se vam zahvaljujem za vse vaše pripombe. Eh, v glavnem eh, mislim, da so kolegi podprli osnutke kompromisov, razen eh, zadnjega govornika. Zahvaljujem se vam za to vašo podporo. To nam ponuja dobro osnovo za dosego večinskega dogovora v odboru. Sama bom naredila vse, kar je možno, zato da bi olajšala takšen dogovor. Samo nekaj pripomp v zvezi z specifičnimi točkami, ki so bile omenjene ne bom eh, se navezovala na vse, kar je bilo povezano, ampa, povedano. Če kolegi želijo poslati svoje pripombe v pisni obliki, lahko to prav gotovo storijo. No, naj eh, sedaj omenim samo nekaj točk. V zvezi s tem, kar je povedal gospod Tremosa v zvezi z neodvisnostjo Evropske centralne banke. No, tukaj sem skušala jasno povedati, da je neodvisnost Evropske centralne banke pri izvajanju njene naloge, torej monetarne politike, ni spodkopana v nobenem, v, v nobenem izmed kompromisnih predlogov sprememb, ki sem jih predložila. Resnično nisem na noben način skušala spodkopati neodvisnosti te banke. Potem Še ena točka, ki je s tem povezana in o, katerem, o kateri bo treba še razpravljati. No, eh, glede na mandat, ki je tudi osnova za naša nadaljna pogajanja, v zvezi s tem postavljam naslednje vprašanje. Ali ECB ima možnost za izvajanje svojih pristojnosti ali jih nima v skladu s svojim mandatom? Tukaj je treba poskrbeti za jasnost. Strinjamo se z načeli, ki jih je naštel naš kolega, ampak vseeno se moramo spomniti na to, da je Evropska centralna banka tudi zunaj svojih pristojnosti morala ukrepati pri marsikaterem sektorju. Naj vam omenim samo prilagoditvene programe. Uh, pa tudi na marsikateri drugi sektor je morala poseči. To je neka odprta točka, o kateri bo treba še, še nadalje razpravljati. Potem, v zvezi s tem, kar je povedal kolega iz eh, skupine ECR. V zvezi z kompromisnim predlogom spremembe 13 pravi, da je ta za njih nespremljiv. No, eh, tukaj lahko povem samo naslednje ko razpravljamo o ECB, moramo vedeti, da je rekonstrukcija grškega dolga s pomočjo Evropske centralne banke nekaj, kar je treba izvesti na tak način, da Evropska centralna banka ne bo imela dobička od tega, da bo kupovala grške državne obveznice globoko pod njihovo vrednostjo na finančnih trgih. Treba se izogniti tem, tem presežkom. Morda bi te presežke lahko porazdelila. Torej, treba je razpravljati o grškem dolgu in o tem, kaj Grčija dolguje od uh, kaj Grčija dolguje preostalim članicam območja evra. To vprašanje si bo treba poglobljeno ogledati. Potem, ko gre za področja, kjer dogovora še ni in kjer si prizadevamo za dogovor, bom seveda skušala upoštevati vse, kar ste povedali. Ampak še nekaj bi želela podariti. Mi moramo biti strogi, robu, robustni kolega se je pritoževal na tem, da nisem upoštevala nekatere izmed njegovih predlogov sprememb. No, to je bilo zato, ker eh, njegovi predloge sprememb niso bili v skladu z samim duhom kompromisa. Če bi upoštevala njegove predloge sprememb, bi zaradi njihove politične skupine ogrozila kompromis. Zato, da torej nastopamo dosledno, da ne ustvarjamo protislovi, ne smemo dovoliti nobenih sivih območij in zato nismo poštevali omenjenih predlogov sprememb. Ne želimo predlogov sprememb, ki bi bili protislovni. Res se lahko se odločite za glasovanje po delih glede določenih predlogov sprememb, to je jasno. No, kakorkoli sem rekla, sem tudi na voljo za razpravo. Potem, v zvezi z preglednostjo. No, rekla sem, da se nočem spuščati v podrobnosti. Z veseljem sem pripravljena na dvostranska srečanja na takih dvostranskih sveženjih se lahko ločimo same, samega jedra vsebin, morda bo treba organizirati še kakšno srečanje poročevalcev v senci. Torej, prosim vas, da mi pošljete v pisni obliki vse pripombe, ki bi jih morda imeli, na ta način bomo lahko dosegli hiter napredek. Hvala lepa, gospa Matija, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, gre za točko 8 gre za osnutek poročila o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganje prenosljive vrednostne papire oziroma KNPVP. Besedo dajem gospodu Gigoldu. So. Ja, herzlich willkommen. Und schön, dass wir jetzt. Äh ja, äh, hvala lepa. Že nekaj časa se ukvarjamo za pripravo tega poročila. Vesel sem, da lahko končno poročam o njem. Predložil sem uh, moj osnutek in seveda me zanimajo odzivi kolegov in kolegic na moje poročilo. Želel bi se osredotočiti na nekaj točk. Predlog komisije obsega tri velika področja. Najprej gre za vprašanje odgovornosti, drugič gre za vprašanje sankcij in pa tretjič je tukaj še področje plačil. KNPVP 5 eh, je zastavljena v, širš, v nek širši kontekst, širše ozadje, pojavilo se je zvezi, veliko vprašanj v zvezi z premoženji, ki so se tam ustvarjala zaradi liberalizacije v zadnjih letih. Sedaj je situacija takšna, da komisija pripravlja tudi direktivo o KNPVP6, ki bo povzročila še več zanimanja kot eh, KNPVP5. No, ampak eh, na to bo treba še počakati in zato je poročilo prekratko, kar se tiče področja odgovornosti. Zdi se nam, da je v zvezi s tem komisija podala dober predlog. Ta predlog ščiti potrošnike pred tveganji, ki jih prej sploh niso mogli oceniti. Tako, naprimer, ko eh, imajo mm, družbe za upravljanje probleme, potem lahko mm, potrošnike zaščitimo na drugačen način, kot se je zgodilo naprimer prej pri primeru eh, Madoff. No, treba je povedati, da bi lahko ta pravila na določenih tretjih trgih privedla do problemov. Če bi ob investiciji uh, premoženja v tretje trge morali ponuditi določeno, določena zavarovanja in bi potem ponudniki skladov rekli, da lahko težko ocenijo, kakšna tveganja so s tem povezana. To bi lahko privedlo do tega, da bi izključili določene tretje trge. Mislim, da bi se tukaj morali s kolegi pogovoriti o tem, ali bi morda našli rešitev tudi za zavarovanje to vrstnih tveganj. Prvenč Perinc je to že predlagala eh, nekem, pri neki drugi zakonodaji. Torej, če bi obstajala določena tveganja, ki pomenijo zaradi strogih pravil glede eh, zavarovanj eh, povzročali meje na trgih, In če ne bi bilo spremljivo, da bi takšna tveganja spet naprtili potrošniku, kakor so predlagali določeni predstavniki industrije, potem se mi zdi logičen kompromis to, da bi našli rešitev v obliki nekega zavarovanja. Na takšen način ne bi bil potrošnik tisti, ki bi moral prevzeti tveganja, ki jih sam spoh ni mogel oceniti. Obratno gledano pa m, mm, bi se s tem izognili tudi um, področju izločanju tistih trgov, ki ne morejo prevzeti določil eh, glede prevzema odgovornosti. Potem gre za podobne teme kot pri uredbi o zlorabi trgov, ko gre za uh, direktivo o kapitalskih zahtevah. V marsi, katerem pogledu je tudi ta predlog pomenjen, uh, podoben omenjenim zakonodaji. Uh, Predvidene so določene sankcije, tako upravne, kakor tudi denarne. Komisija meni, da bi te sankcije morali nekako uskladiti. Gre tudi za mobilne proizvode, kot so KNPVP. V svetu je ta predlog naletel na določena nasprotovanja, ampak sam mislim, da bi se tukaj morali držati skupnih določb na enotnem trgu. Potem tretji del mojega poročila govori o plačilih. tukaj je komisija pravzaprav enostavila svoje delo. Um, pravila za upravitelje alternativnih investicijskih skladov, ki pravzaprav zajemajo oži obseg potrošnikov, Torej, komisija je preprosto ta pravila prenesla tudi na uh, direktivo KNPVP, gre pravzaprav za pravila mednarodnega finančnega sistema eh, oziroma odbora, ki se ukvarja z tveganji na mednarodnih finančnih eh, sistemih. Tukaj je prišlo do določenih prenosov. No, v mojem poročilu sem predlagal naslednje mi bi popolnoma prevzeli pravila FSB-ja o tveganjih. Moramo pa si ogledati, ali obstaja možnost, da zahtevamo od eh, upraviteljev, da dejansko izvajajo ta pravila. Potem, ko gre za plačila, ne gre samo za vprašanje plačila menedžerjev, eh, plačil menedžerjev, gre tudi za celotne skupine. Slišali smo od organizacij začite potrošnikov, pa tudi od akterjev zunaj industrije same, da so plačila v tovrstnih upravljalskih družbah pogosto dvomljiva. Imamo sklade, ki izgubljajo vrednost, pa vseeno zaslužijo provizije za uspešnost. Potem imamo tudi sklade, ki se jih vrednoti samo glede na to, ali, iz, ali izpolnjujejo določena merila ali ne. In merila so pri nekaterih skladih oblikovana na tak način, da jih je zelo lahko doseči. Naj podam tukaj abstrakten primer ne želim eh, tukaj posegati v posamezna podjetja, ampak naj vam podam naslednji primer. Imam recimo sklad, ki investira v eh, premoženje, kot eh, merilo vzame EMCI World, ocenjuje pa premoženje iz tretjih držav. Potem je lahko izpostaviti, potem je lahko doseči to merilo, pa to dejansko nič ne pove o njegovi oceni in to potem prevzame. To potem pomeni tudi dodatna nadomestila za menedžerjev in za upravljalske družbe. Skladi imajo pravzaprav sami po sebi eh, spodbudo, da delajo dobro, kajti na ta način dobijo dobiček in eh, skozi dobičke se večajo tudi plačila, se večajo tudi plačila za menedžerje. In eh, temu ne gre ugovarjati. Ampak, ko gre za provizije, za uspešnost, če so te provizije vprašljive, če prihajajo iz dvomljivih virov, potem to škodi tudi potrošnikom in zato v mojem poročilu predlagam, da bi takšne provizije um, ukinili. Če želijo menedžeri zaslužiti več, potem morajo to doseči na ta način, da njihovi skladi mm, nekako privlačijo več sredstev. Z merili je težko to področje ustrezno urediti. Potrošnikom moramo zaupati, eh, potrošniki morajo imeti zaupanje, da lahko uložijo svoje premoženje v zaupanja vredne sklade, na ta način bi spodbudili zaupanje v trg KNPVP, no ampak o tem bo potrebni še nekaj nadaljnih razprav za poročevalce v senci. Zanima me tudi vsebina poročil o drugih oblikah trg. Preučili smo tudi situacijo v Veliki Britaniji. Veliki, številni izmed eh, skladov KNPVP teh provizij ne uporablja, ampak še vedno pa obstaja veliko skladov, ki imajo možnosti provizij za uspešnost, s čim pravzaprav eh, kratijo dobiček potrošnikom. No, tukaj si bomo morali to področje še bolj podrobno ogledati. Veselim se tudi razprave s poročevalci v senci v zvezi s tem. Z PNPVP naj spomnim na to, da smo želeli spodbuditi tudi trg, ki bi spodbujal okoljsko-socialne investicije. Komisija je obljubila, da si bo to področje ogledala, ampak formalnega predloga v zvezi s tem še ni. Zato tega nisem omenil v svojem poročilu. Komisija namreč v zvezi s tem ni podala predloga. Tudi poročilo Beres eh, o TRIPS bi bil dodatna spodbuda za to. No, ampak eh, v okviru PNPVP 5 eh, pa tega področja še nisem upošteval in ga vključil. Hvala lepa, toliko z moje strani, sedaj se veselim vaših pripomb. Hvala lepa, gospod Gigold, v imenu Evropske ljudske stranke dobi besedo gospod Gozes kot pročevalec v senci. Hvala lepa. Spet eh, moram biti vsaj dvoživka, če že ne kameleon, ker so številni drugi kolegi zaposleni, jih moram tu zastopati in govoriti v njihovem imenu. Z veseljem pa Vlasem in njihov imenu tudi čestitam vsem, ki ste delali na tem. Moram pa reči, da smo o zadevah eh, povezanih s KNP v pojem že zelo dolgo govorili in eh, prišli smo celo do situacije, ki se je mnogim zdela nekoliko nenavadna. Ko je šlo za upravljanje z alternativnimi skladi, naprimer, je bilo videti, kot da pritiskajo na vlagatelje in eh, da so pojmi nejasni glede tega, kaj ima kdo v lasti, ampak zato obstaja daljša zgodovina. KNPVP4 je nekaj, kar se je eh, sprejemalo še pred Madofom in eh, vse, kar se zdaj dogaja, je v bistvu plod te eh, kočljive izkušnje, ki smo jo doživeli vsi skupaj. KNPVP so v bistvu sedanji obliki produkti zgodovine naložb, ki so bile zelo razdrobljene, namenjene majhnim ulagateljem, vendar je prišlo vseeno do tega, da hočemo zagotoviti neka jamstva, neko varnost ulagateljem. Določeni podatki pa nam kažejo, da sami upravitelji in lastniki skladov niso zelo utrpeli, niso utrpeli velike škode. Res pa je, da ni treba predolgo izzivati, niti predolgo odlašati z določenimi ukrepi, preden bodo razkoraki preveliki in nerešljivi. Kadar je šlo za določene izjemne primere, ki jih še vedno poznamo iz različnih dosjejev, Ne moremo reči, da to velja za vse in posploševati podatkov, vendar tukaj se še ne nahajamo v kazenskih zadevah in zato se moramo zavedati, da s tem nočemo kaznovati nekih izgrednikov, temveč da hočemo urediti pogoje finančnega poslovanja, v katerih bi dosegli najboljše možno ravnovesje, največjo učinkovitost finančnega poslovanja, zbiranja prihrankov, ponujanja zanimivih produktov vlagateljem in jim tudi hkrati ponuditi realno varnost za njihove naložbe, da se ne bodo krize z enega področja prenašale na drugo tja v nedogled. In seveda upam, da bomo to rešitev tukaj našli, še zlasti bom to prepustil strokovnjakom, kot je Sven, in res moramo ukrepati, da bo ta zakonodaja ustrezno ukrepala. In zdi se mi, da je treba podpreti to zelo zadovoljivo pobudo komisije. No Hvala lepa in zdaj še predstavnik socialistov. Kdo bo to? Uh, Gospod Simon, izvolite. Hvala lepa. In tudi jaz zastopam enega od kolegov, ki je zbolel, oziroma kolegico tokrat. Povedala mi je svoja stališča in eh, lahko rečem, da v bistvu podpira predloge sprememb predlogu komisije in podpira določbe za utrditev sistema sankcij, ki bi bili tudi uh, povezani z delovanjem direktive o utreditvi finančnega trga. Evropski KNPVP model je na nek način zgodba o uspehu, zato moramo zagotoviti njeno nadaljevanje, še zlasti v teh pogojih gospodarske krize. Pomembno je, da vlagateljem ponudimo varne naložbene produkte. In še zlasti je treba zagotoviti naložbe v realno rast evropskega gospodarstva. Če hočemo, da bodo skladi še nadalje ostali živi, moramo vlagateljem omogočiti dobro informirano odločanje, tako da se bodo lahko spopadali s tveganji, ki so povezani s tem. Zagotoviti moramo vlagateljem zadostne informacije, da bodo vedeli, o čem se odločajo. Tako je treba v tej luči zagotoviti celovite podatke, informacije o možnostih naložb in tudi o tem, kaj imajo konkretno v lasti preko nekega produkta. Sicer pa se veselimo še nadaljnega sodelovanja s poročevalci v senci o tem pomembnem dosjeju. Hvala lepa, gospod Simon. In sedaj v imenu. Ane. Gospod Klenc, ki je tudi na domešča kolegica. Hvala predsedujoči. Uh, Nenavadno je to srečanje, vsi smo neki namestniki nekoga drugega, ampak vseeno, interes za ta dosje obstaja. Gre za zelo pomembno temo, kajti od vsega uh, začetka so dobili KNPVP-ji zelo pomembno vlogo in jasno je, da je treba uh, zagotoviti, da bo varnost potrošnikom za gotovljena. Jean-Paul je že omenjal, da gre za depozitarje in da je treba tudi depozitarje in depozitne banke urediti. O tem smo se v preteklosti že uh, v, v, pogovarjali. Pri vsej zadevi je pomemben režim jamstev za KNPVP, Jean-Paul je že o tem govoril. Jasno je, da je režim jamstev tisti, ki lahko sledi režimu, ki ga imamo pri IFM-u. E, Kajti pri KNPVP-jih imamo v bistvu produkte, ki so eh, namenjeni majhnim vlagateljem, ampak vseeno izhodiščna eh, točka je tisto, kar eh, smo že dogovorili v okviru IFM-a. razširitev eligible assets v okviru KNPVP-ja je tisto, kar je pomembno za to, da uh, se lahko ti skladi uh, pojavljajo na tretjih trgih, ampak seveda uh, to pomeni tudi dodatna tveganja. Gospa Jensen iz Danske je tista, ki jo zastopam. Pripravila mi je nekatere predloge in to vam pre, bom prebral v angleščini. Gre za depozitarje, za sankcije in za nagrajevanje. Direktiva KNPVP temelji na načelu, da banka ne more istočasno uporabljati istih vlagateljev za varčevalne vloge in druge produkte. In da ne morejo teh vlog prenašati iz ene na drugo, še zlasti na tretjo stran, ne da bi se vedelo, na kom je odgovornost in kdo je upravljalsko odgovoren za sklade. Pomembno je vedeti, kakšne naloge imajo vsi udeleženci v procesu in kakšna je njihova odgovornost v primeru izgub, kaj in do katere mere pokriva vlagatelj sam in kaj se zgodi z nadaljnimi podjemi. Prav tako je treba opredeliti vlogo pravnih firm in notarjev v tem lastniškem procesu in zaradi tega smo že od leta 2001 razmišljali o razvoju tega koncepta, da bo jasno, za kakšne podjeme in lastništvo v teh primerih gre. Še zlasti, kadar gre za podjeme v tretjih državah, kadar gre za sistem stroge odgovornosti, kot to nekatere države uporabljajo, potem je lahko odgovornost tudi v celoti na strani vlagatelja. Vendar v državah članicah poznamo različne sisteme in ureditve. Sporočilo komisije z 9. decembra leta 2010 je bilo vključeno v številna poročila doslej in tudi v nekaj novih direktiv. To pomeni, da potrebujemo tudi novo direktivo KNPVP in v skladu s tem moramo razmisliti tudi o konkretnih sankcijah. Namreč gre lahko za denarne kazniki in zato so merila lahko zelo različna po državah članica. Nekateri so bolj naklonjeni upravnim administrativnim kaznim, drugi spet denarnim. In obstajajo tudi različna mnenja o tem, na kakšen način in kako pogosto bi se izvajale ter v kakšnem obsegu. Potem, kadar gre tudi za povračilo denarne škode ali pa drugih škod, eh, marsikje obvelja načelo, da upravljalci skladov že tako ali tako prenašajo previsoka tveganja in da je treba ta dve tveganja razdeliti med ulagatelje. Hvala. Gracias, Klinz, Najlepša hvala, gospod Klinc. Gospod Kemal, izvolite. V imenu je CER. Najlepša hvala. Vsekakor pozdravljam to poročilo. E, to je res e, v bistvu neke vrste ste očetovstvo dveh otrok in mislim, da samo avtor obeh poročil ve, kaj je bil večji izziv pri tem. Dobro je videti, da se zadeve med seboj povezujejo, da se uredbe sklicujejo na direktive in obratno. In to je cel proces, eh, v katerem poskušamo doseči boljšo ureditev trga moram reći da močno potpiram da je treba razjasniti pojem o tem, kje točno se neha odgovornost katerih dejavnikov in tu izhaja še posebej iz primera medov, ko vendarle eh, tudi sami pojmi o skladih niso bili čisto razjasneni. Strinjamo se, da obstaja določena neopredeljenost teh trgov in produktov in zato sem zelo vesel, da sedaj tukaj usklajujemo zadeve in če že razpravljamo o tem, potem je treba razmisliti o tem, kje se začne odgovornost vlagatelja in kako ga obvestiti, da bo to odgovornost sprejel dovolj obveščen. Tudi Slišali smo zelo različna mnenja tudi strani drugih skupin v parlamentu, nekateri niso bili daleč stran od imperialističnega pristopa in zato sem tudi hvaležen poročevalcu, da je ubral to pot, ki jo je ubral svojim poročilom. Kadar gre za upravitelja sklada ali pa recimo eh, samega vlagatelja, ki želi eh, vložiti v nek sklad v tretji državi, vendar prihaja do določenih pomislekov, potem je vprašanje o tem, kaj se zgodi, če upravitelj ustraja na taki naložbi. Kdo je potem odgovoren in kat, na kateri strani je obvezna odgovornost? Potrebno je tudi opredeliti konkretno odgovornost depozitarjev, ampak konec koncev je pomembno, da je vedno nekdo odgovoren, da v vsakem trenutku obstaja odgovornost, ki je jasna in eh, vendar je treba pomisliti tudi na to, da če bomo preveliko odgovornost prenesli na ramena vlagateljev, se lahko nekateri odločijo, da bodo preprosto prekinili z naložbami, naprimer v tretje države. Prav tako ne moremo vzpostaviti istih pravil za vse. Ne moremo nalagati iste odgovornosti bančikom, upraviteljem skladov in drugim vlagateljem za različne kapitalske naložbe. Sem pa zato, da spremljamo, kakšna je učinkovitost določenih skladov. In sprejemati moramo ukrepe, ki imajo svojo logiko in niso samo pretirana obremenitev trga. Tudi glede povračila in odškodnin moramo zelo tehtno razmisliti in uskladiti vse predlagane ukrepe, tako da ne bomo škodili ne upraviteljem, ne vlagateljem na drugi strani. Prevladujoče načelo, ki bi ga sam rad videl in tudi moja politična skupina ICR, e je, da se navežemo na osnovno merilo uspešnosti. Zato je tudi potrebna določena uskladitev. Sprašujemo pa se seveda, kako to doseči. Pogledati je treba tudi, kaj o tem pravijo drugi dokumenti, kako ne bi se nagrajevala uspešnost in kaj so v bistvu tista merila, s katerimi se ocenjuje uspešnost. In ravno to je nesmiselno, da vidimo, kako si upravitelji izplačujejo neke nagrade, pri tem, ko vidimo, da upravljajo z neuspešnimi skladi. In to je seveda lahko predmet zelo široke razprave, ki se je že vnaprej veselim, še zlasti, ko bomo govorili o konkretnih posledicah in učinkih tega, kar hočemo doseči. Ampak raziščimo te možnosti, tako da bomo videli, ali lahko potegnemo neke usporednice med samimi načeli nagrajevanja uspešnosti in s tem, kar se tukaj predlaga. Ne smemo pa uvajati nekih novih, preveč togih zahtev in načel, ki bi lahko imeli škodljive eh, posledice. No, kolegu, ki je pravkar dobil otroka, pa želim naj se umiru na spi, preden pristopimo k tem debatam. Hvala lepa gospodu Kemalu iz skupine GUE, nimamo nikogar, kar pomeni, da je vse gospodu Gigoldu. Uh, Hvala lepa za pozitivni odziv, morda nekaj kratkih komentarjev. Najprej hočem biti zelo jasen. Ne vem, ali ste prej hoteli uporabiti karikaturo, ko ste govorili o različnih skladih in o francoskem ministru, ki je bil tudi zelo naklonjen velikim investicijam v tretje države, ampak sam sem prepričan, da lahko tudi skladi usmerjamo naložbe in nič ni narobe, Če ljudje nasploh kot majni vlagatelji želijo sodelovati pri dobičkih, na vedno bolj razvijajočem se trgu. Ampak prvo, kar nam mora biti jasno, in tu hočem pokomentirati stališče Wolfa Klinca, če hočete sprejeti tveganje s tem, da recimo investirate v neko premoženje na nekem novem trgu, potem ne morete hkrati nadzirati, kaj je med tem počel depozitar, ali je počel vse v skladu s pravili. In nekdo bo morda rekel, to sodi v model KNPVP. Če boste vlagali denar v Brazilijo, boste sprejeli vsa tveganja, ki so povezana z dogajanjem na trgu, z vsemi podjetji, ki so tam in podobno. Ampak to ni vedno čisto sprejemljivo. Namreč pomembno je tudi, kaj počnejo depozitari v Braziliji. In če hočemo imeti učinkovit trg kapitala, potem bi morali vlagatelji v vsakem trenutku, ko sprejemajo neko tveganje, jasno vedeti, katero in kakšno tveganje prevzemajo, do katere stopnje, še zlasti, ko potem pridemo do KNPVP, morajo imeti dovolj podatkov, da lahko izberejo možnosti glede na informacijo o kakovosti posameznih depozitarjev. Komisija predlaga to, da bi morali ta tveganja pokriti zunaj osnovnih načel neposredne odgovornosti. Ampak to je težko pokriti z nekimi splošnimi pravili, ker s tem lahko zapletemo zadeve pri naložbah. In eh, videti je, da je komisija zelo nenavadno razpoložena, kadar govorimo o o teh zadevah, neprestano se menjava njihovo razpoloženje. No, ampak, če gre recimo za produkte, ki temelijo na zavarovanju in so tu pravila jasna, naj bo. Isto velja, če gledamo podporo za sistem sankcij, tudi temu sem naklonjen. In če govorimo o odškodovanju, potem bi podaril samo to. Seveda se strinjam, da morata biti plačilo in uspešnost povezana med seboj. Ampak na trgu sklado to že tako ali tako obstaja. Če pogledate vse preglednice, ki to kažejo, uspešni skladi imajo velike prilive, torej obstaja velika stopnja spodbude za uspešnost takih skladov. In če boste govorili z upravitelji takih skladov, boste videli, da so ponosni na rast, ki jo dosegajo. In če skladi rastejo, imajo vedno več priliva in to je v redu. Vendar tisto, če se nočem videti na trgu, je, da če ste sestavili nek eh, ohlapna merila, in zadeve niso jasne, pa si vseeno izplačujete nagrade za uspešnost. Namreč ta kultura bonusov, ki jo poznamo v določenih delih finančne industrije, je zelo moteča. Zato smo o tem že dolgo in široko razpravljali in predlagali, kako oblikovati in urediti določene dele finančnega trga. Nekateri preprosto Eh, Potujo samo od enega bonusa do drugega. Drugi spet pravijo, da obstajajo različna pravila in da niso vsa enako veljana na vseh delih finančnega trga in da obstaja tudi veliko poštenega oddela, ki je uloženo v finančne trge, ki ni tako bogato nagrajeno. Torej obstaja ta kultura eh, bonusov, s katero se bo treba spopasti in se z njo soočiti to eh, ne velja samo za mojo državo, temveč tudi drugod po Evropi in mislim, da se skoraj da vsi strinjamo, da treba to kulturo spremeniti. In kadarkoli o tem razpravljamo, hočemo uskladiti svoja stališča tudi s podporo številnih poročil na to temo in s to logiko bomo še nadaljevali. Ob misli, da si tudi uporabnik NPVP zaslužijo višjo stopno, zaščite kot tisti, ki ulagajo v hedge sklade in tudi komisija očitno razmišlja v podobni smeri in zelo sem vesel, da bomo lahko vsi skupaj sodelovali in delali na tem. Hvala. Najlepša hvala, Sven. Tukaj mislim, da lahko zaenkrat zaključimo, ker je naslednja stvar na dnevnem redu skupni sestanek odborov Ekon in Empel s komisarjema. Ampak, oprostite, nisem še zaključil rok za vlogo amandmajev, torej predlogo sprememb je 17. decembar, če hočemo te zadeve izpeljati do januarja in potem imeti končno glasovanje v februarju naslednje leto. Glede glasovanja v plenumu pa še nimam podatka, ta datum bo še le potrjen. Naslednji, naslednja točka dnevnega reda eh, s komisarjem Olijem Renom in Laslom Andorjem bo na vrsti ob petih popovdne in dotlej bomo imeli pauzo. Hvala lepa. Apple, yes,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

you, you say this is not yet joint meeting. Right. Okay, everybody, um, this is... The no, prisluhnite vsi skupaj. To še ni čisto skupni sestanek, ker bomo počakali na oba komisarja. Ampak z vidika ekona. Naj povem, da še nismo imeli najav predsednice o raznih zadevah, tako da bom izkoristila ta čas in vas s tem upam, da zabavala. Najprej ekonomski dialog z Jean-Claudom Junckerjem. Kot uh, ste najbrž obveščeni, bomo naj bi imeli tudi povne, ampak v petek nas je obvestil, da žal zaradi neobveščenosti nepredvidljivih okoliščin danes ne more priti sem in še nimamo konkretnih eh, predlogov datumov, ne vemo, ali bo to še v decembru ali v januarju, ko bomo res izpeljali ta sestanek, ker je pomemben za ekonomski dialog. Potem bomo imeli, eh, kot vidite, danes še ta sestanek s komisarjem Andorjem Andorjem in Renom, to je bilo najprej mišljeno za jutri, tudi to smo morali spremeniti. Ne vem pa, ali mi sploh kdo sledi. Potem je tu še trialog, ki se nadaljuje. Imeli smo politične trialoge tako v Strasburu, kot se zdaj še nadaljujejo direktivi o kapitalskih eh, zadevah, o eh, financiranju trgovine in eh, v sredo pričakujemo, da bomo imeli izoblikovana kompromisna besedila. Naslednji del trialoga bo potekal jutri po izrednem sestanku Ekora. Pričakujem, da bo to okrog enajstih. Potem pa smo imeli prejšnji teden v Stazburu, kot rečeno, dva pozna večerna sestanka in sicer smo uspeli marsikaj razčistiti, nekaj pa še odprtih tem o e, informacijah, ki so potrebne za oblikovanje memoranduma o razumevanju in nekaj odprtih vprašanj o Gauzes poročilu, potem poročilu Ferrero, imaš odprta vprašanja v tretjem poglavju pri delegiranih akti, potem o ekonomskem dialogu in o tem, kako upoštevati eh, slabe ekonomske posledice pri postopku eh, prevelikega primankljaja in jutri bo še potekal en del tega postopka glede kreditnih oziroma bonitetnih agencij je 20. novembra potekal tudi trialog, s katerim je bil seznanjen tudi prisostoval komisar Barnje. Potem smo imeli še jutri nadaljevanje v zvezi z preostalimi odprtimi vprašanji, vključno s konkurenčnostjo. In končno je bil še sestanek v Nikoziji predsednikov finančnih odborov in eh, tu sem tudi sama zastopala naš eh, odbor, vse je poteklo v okviru razprave o evropskem semestru z nacionalnimi parlamenti. Eh, predstavniki nacionalnih eh, parlamentov so priznali, da ima evropski semester pozitivne učinke na izboljšanje upravljanja v gospodarstvu in so tudi podprli parlament, Evropski parlament v njegovih prizadevanjih. Prav tako lahko dodam, eh, vem, da ste prejeli poročilo o obisku delegacije v Dublinu in o tem se bomo lahko potem še pogovarjali podrobne v času irskega predsedovanja, ker bodo oni dobro vedeli, kako voditi to naprej. To so vse uvodne izjave in predstavitve mene kot predsednice. Ni videti, da bi lahko šli takoj naprej eh, z našim sestankom. Počakajmo še malo. Okay, we will start straight away. Thank you very much. Pa kar začnemo najlepša hvala. Morda ste opazili, da se nam je že pridružil komisar Ren. In žal se nam bo drugi gost pridružil nekoliko pozneje, ker je zadržan zaradi spremenjenih dnevnih redov. In mi se bomo pač prilagodili temu, glede na to, kdo bo prisoten. Najprej pozdravljam komisarja Rena, vnaprej pa lahko pozdravim tudi komisarja Andorja, ki se nam bo pridružil pozneje. To je, kot vidite, združeni sestanek odborov ICON in IMPLOJ. In mislim, da formalno lahko vprašamo, ali kdo nasprotuje sprejetju dnevnega reda. Torej, se vsi strinjate, bomo videli, kako bomo šli naprej. Zaenkrat gremo po dnevnem redu. S tem prosim gospoda komisarja Rena naj prevzame besedo in na voljo ima deset minut. Najlepša hvala. Poskušal bom obrazložiti evropsko gospodarstvo v desetih minutah. To je kar veliki ziv. Dame in gospodje, Prihajam neposredno s sestanka komisije, začeli smo danes zjutraj že ob 8. In to je seveda nadaljevanje nekaj tednov priprav, tako načrta komisije, tako imenovanega blueprinta o nadaljem napredku in razvoju monetarne unije. To poteka usporedno z letnim pregledom rasti, Sestanek smo zaključili pred približno eno uro. Predsednika Barosa sem zapustil v dvorani za tiskovne konference in iz istega razloga se nam bo pridružil tudi kolega Andor nekoliko pozneje, paš toliko časa, kolikor potrebuje, da pride iz stavbe Berlemo. Jacques Delors je nekoč rekel, da potrebujemo za evropsko gospodarstvo tako gasilce kot uh, arhitekte in mislim, da sem ta recept ta teden uporabil, ker v ponedeljek in torek sem deloval kot gasilec zadnjih 48 ur, pa sem delal na načrtu eh, dejanske gospodarske in monetarne unije kot gradbenik. S tem upam, da sem nekoliko pripomogel k postavitvi temeljev za to. Imeli smo torej priložnost, da se pogovorimo tudi o letnem pregledu rasti, ki bo, kot je rečeno, šele objavljen, ker smo ga sprejeli pred eno uro. Komisija je oblikovala sporočilo v zvezi s tem, kjer podaja svoje predloge za prednostne naloge v naslednjem letu. S tem se začne tudi novi evropski semester, to bo tretji po vrsti. zelo pomembno je, da nadaljujemo z našim ekonomskim dialogom, ki se dogaja v zelo pomembnem kritičnem trenutku, ko vse evropske institucije razpravljajo o bodočih zakonodajnih okvirih in potrebnih reformah. Tudi vi ste podali svoje mnenja. V poročilu, o katerem se je razpravljalo prejšnji teden v Strasburu, in to je bil pravočasen in pomemben prispevek parlamenta v tem procesu, ki ga zelo cenimo. Veseli me, da se v številnih točkah lahko strinjamo in eh, videli boste tudi, da načrt komisije tudi jasno navaja točke, v katerih se strinjamo. Glede letnega pregleda rasti naj povem nekaj besed v povezavi z načrtom. To so pomembne točke, ki so medsebojno povezane. z vsemi odprtimi vprašanji, s katerimi se ukvarja tudi ta parlament. Načrt komisije je jasno zastavljen, vsebuje predloge ukrepov, ki so nujno potrebni tako v kratkoročnem kot v srednjem in dolgoročnem obdobju, če naj dosežemo gospodarsko in monetarno unijo. Kratkoročno je treba poskrbeti, da se izvedejo vse tiste zadeve, o katerih smo se že dogovorili in da se spreme vse na čemer trenutno delamo. Vsekakor pa bo treba tudi izboljšati sekundarno zakonodajo. Srednjeročno gledano so potrebne tudi reforme, ki bodo lahko vplivali tudi na spremembo pogodb. Glede na nadaljni razvoj dogodkov pa bomo potem videli, kakšne dodatne temeljne spremembe bodo podobne. Načrt komisije podarja tudi večjo odgovornost in večjo solidarnost znotraj območja evra. Prav tako se predlagajo koraki za demokratično legitimnost in odgovornost, še zlasti zagotavljanjem ustrezne vključenosti Evropskega parlamenta. V številnih vidikih je v bistvu v skladu s tem, eh, kar je povedal tudi parlament v svojem stališču prejšnji teden. Kratkoročno gledano moramo cilje doseči z okrepljenim izvanjem politike ob uvedbi dodatnega postajenega nadzora ter z uporabo instrumentov konvergenčnosti. Prav tako smo se ukvarjali z vprašanjem, kako operativno izboljšati izvanje obstoječih določb za zagotovitev ukrepov za gospodarsko rast in nadaljno rast naložb. Predlagali smo tudi ukrepe za gospodarsko-monetarno unijo v srednjeročnem obdobju s podarkom na boljši koordinaciji, na boljši povezavi javnega in zasebnega eh, sektorja ter na oblikovanju jasnejših meril za doseganje stabilnosti. Potem je tu še sklad za odkup obveznic držav članic, eh, vse to pa je povezano tudi z ureditvijo trga vrednostnih papirjev v Evropski uniji. In če naj povzamem, je vse to, kar je vsebovano v načrtu, res predlog velikega koraka naprej v smeri dejanske gospodarske in monetarne unije. In kot je to povedano tudi že v poročilu tega parlamenta, gre za pomembne zadeve, ki jih ne gre spremenjati čez noč, ampak komisija bo vsekakor nadaljevala s prizadevanji v tej smeri in upam, da bomo v naslednjih dnevih vsi skupaj dosegli dogovor. Gospe in gospodje, kar zadeva dodatne prioritete, letnega pregleda rasti in samo letn, sam letni pregled rasti, bi se osredotočil na tri izmed pet tem, o katerih je v tem pregledu govora. Zadnji dve, zadnje področje se nanaša na zaposlovanje in boj proti visoki stopni brezposelnosti in tukaj tesno sodelujemo z vami, z parlamentom. Najprej moramo dokončati reformo finančnega sektorja, ne gre za reševanje bančnikov, gre za to, da zagotovimo dostop do financiranja podjetjem, ki so del realnega gospodarstva, zlasti MSP-jem. Izboljšati moramo dostop do financiranja našemu gospodarstvu. To je bistveno, če hočemo okrepiti izvoz in industrijsko proizvodnjo v Evropski uniji. Povečati moramo tudi proaktivno investiranje tako javnih kot zasebnih eh, subjektov, da se bo naše gospodarstvo ponovno začelo premikati na vzgor. Zato je treba povečati uplačani in bomo povečali uplačani kapital v Evropsko eh, centralno banko. Evropski svet je o tem o našem predlogu razmišljal. Seveda pa bomo na začetku naslednjega leta razmišljali o podobnem ukrepu za Evropsko investicijsko banko. Skupno gre za 180 milijard naložb v finančne inštrumente, ki bodo omogočili boljši dostop eh, do financiranja MSP-jem, gre pa tudi za finance investiranja v infrastrukturo. Drugič, strukturne reforme moramo peljati naprej. Cela vrsta reform je m, mm, že uh, v teku v Italiji, v Španiji, pravzaprav v vseh državah eh, članicah Evropske unije. Ti reformni procesi potekajo. Več je treba narediti, da bomo omogočili podjetnikom ustanavljati nova podjetja in širiti obstoječa zato je treba izboljšati tudi izobraževalni sistem, izboljšati uh, veščine, ki jih pridobivajo naši mladi, tako da se bomo lahko zoprstavili konkurenci na globalni ravni. Tudi različne storitve in energetiko je treba vključiti v to. Tretje področje. Zagotoviti je treba zdržnost naših javnih financ z fiskalno konsolidacijo, ki bo potekala na inteligenten način. Ohraniti moramo torej investicije na tistih področjih, ki so bistvene za prihodno rast, kot recimo raziskave, razvoj, inovacije, izobraževanje in nekatere druge. Izvajanje gospodarskega upravljanja, torej economic governance, nam že omogoča dosegati rezultate, pri eh, zagotavljanju bolj vzdržnih javnih financ. Pomembno pa je, kot sem že rekel prej, da pakt za stabilnost in rast ne ostane nekaj teoretičnega, temveč da ga podpremo z celo vrsto ukrepov, da spodbudimo ekonomski ciklus, gospodarski ciklus. Zato se komisija predvsem osredotoča na strukturne fiskalne napore, zagotavljati moramo spoštovanje se strani držav članice eh, zadanih eh, ciljev, pa naj gre za cilje, eh, ki so predmet kritik tudi v medijih in v, pravnih, v javnih razpravah. Nekaj, kar izhaja iz načrta, pa je pomembno, konkretno tudi za gospodarsko rast in fiskalno konsolidacijo, pa je naslednje. Pručili bomo nekatera pravila tega pakta, da bi eh, programe za stabilnost in konvergenčnost bolj konkretizirali glede na določene pogoje, ko gre za javne investicijske programe, ki morajo imeti pozitivn vpliv na javne finance. Tako da ne bomo odstopali od srednjeročno zastavljenih ciljev. O čem govorim? Govorim o vladnih investicijskih projektih, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropske unije. To je seveda skladno z politiko rasti in skladno z paktom za stabilnost in rast. Gospe in gospodje, naj končam. Dolgo pot smo opravili v zadnjih dveh, tretjih, treh letih, ko smo eh, reformirali način upravljanja našega gospodarstva. Eh, sprejeli smo temelje za gospodarsko rast, več za poslovanja. V letnem pregledu rasti bomo govorili tudi o tistih politikah, ki so potrebne, da se bo Evro, da Evropa začela postavljati ponovno na noge, da bo eh, proces eh, oživljanja gospodarstva v prihodnosti bolj trden, bolj odločen, da bomo na ta način ustvarili temeljenje trajnostne rasti, ustvarjanje delovnih mest, pa tudi temelje fiskalne konsolidacije. Hvala. Najlepša hvala. En komisar nam še manjka, zato ker v vašem imenu pač eh, nastopa na tiskovni konferenci. Zato bom dala sedaj besedo poročevalcem obeh odborov za področje letnega pregleda rasti, potem pa boste vi lahko odgovarjali na vprašanja. Najprej Elisa Ferrero, ki predstavlja odbor Econ in potem Veronika Fontaine iz eh, odbora za zaposlovanje. Hvala. Komisar, govorila bom v angleščini, da me boste lažje razumeli. Pripravljamo naslednji letni pregled rasti. Hvala za to, da ste priznali parlamentu, da ima posebno vlogo v teh razpravah. Ampak predno se bomo pogovarjali o prihodnosti, moramo biti odkriti v zvezi z ob, na, ob obvladovanjem krize do sedaj. Mislim, da moramo biti pošteni, odkriti in ugotoviti, da strategija konsolidacije žal ni uspela. Komisija si sicer zelo prizadeva odkriti prve znake oživljanja in to v tem eh, pregledu lahko pozdravimo. Gre za države, ki sledijo priporočilom, ki so jih dobile, ampak nasplošno rečeno varčevanje drugače, različno opravljajo države članice. Kumulativne spremembe so v Grčiji uh, spremenile fiskalno zadolženost za 18, za 4,8 odstotka v Italiji in tako naprej in tako dalje. Ampak vse to ne vemo, kakšne rezultate je dalo. Vse večja je recesija v nekaterih državah, uh, načrti eh, in projekcije za rast se znižujejo, varčevanje in tehnično pomankljivi recepti so sedaj povzročili marsikje recesijsko spiralo in ta je sedaj prizadela že eh, sredico evromočja. Projekcije za rast eh, v območju evra za naslednje leto so negativne že sedaj je verjetno m, mm, ta številka negativna. Brezposelnost je večja kot kadarkoli v preteklosti. V nekaterih državah 50 odstotkov mladih nima več prihodnosti. Prišel je čas, da nehamo s tem. Državljani ne morejo živeti še v enem letu vzdušja usiljenih ukrepov. Ljudje delajo žrtve, ampak žrtve bodo pripravljeni delati, če bodo prepričani, da jih bodo nekam pripeljale. Moramo jim dokazati mi in vi, da imamo prav. Konstruktivni moramo biti. In tri je inšti, instituti so opravili ustrezno študijo, OFCE iz Francije, potem SCLM iz Danske in en inštitut iz Nemčije. Te študije kažejo, da v času recesije moramo upočasniti konsolidacijo, moramo jo raztegniti na več let, zlasti ker zadeva leto 2013, pa moramo zmanjšati to konsolidiranje za 85 milijard evrov, če nočemo imeti eksplozivne rasti brezposobnosti. Bolj konkretno imam tri vprašanja. Prvič ste pripravljeni z drugimi deležniki se pogovoriti o kakovosti projekcij. Drugič, pravite oziroma ugotavljate, da je eh, zadolženost nekaterih držav kritična. Kaj predlagate? Verjetno eh, tisto, kar smo v okviru dvojčka v parlamentu predlagali. In tretjič, pobuda za rast in zaposlovanje iz junija je prazen dokument, list papirja. In zato tiste države, ki imajo uh, proračunski presežek, morate usmeriti v večjo, bolj aktivno vlogo v okviru evromočja. Hvala. Sedaj pa Veronika. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod eh, komisar, kolegice in kolegi. Lepo je, da vas lahko pozdravimo v naši sredi, gospod komisar. Upam, da bo kmalo se nam lahko pridružil tudi gospod Andor, da se bomo lahko začeli pogovarjati o zaposlovanju Težko je govoriti o tem področju, ne da bi prisluhnili komisarju Andorju. No, kljub vsem ukrepom nimamo rasti v Evropski uniji, temveč eh, se gospodarstvo še krči in mislim, da je to nekaj, kar je treba priznati. Preden bomo eh, razpravljali o ukrepih za naslednji evropski semester. Položaj je zelo zapleten. Mislim, da se moramo osredotočiti na naše prioritete. To, kar počenjamo za enkrat, namreč ne daje tistih rezultatov, ki jih želimo. Dobro bi bilo prisluhniti obema komisarjama v zvezi z vprašanjem, kaj se trenutno dogaja in katere morajo biti danes naše prioritete, da se uspešno spopademo z krizo. Kakšne so naše prioritete? Strategija EU 2020. Ne moremo zamujati za to strategijo, kajti leto 2020 ni tako oddaljeno, kot si nekateri mislijo. Mislim, da moramo se resno lotiti izpolnjevanja tistega, kar smo se zavezali, da bomo naredili, ko gre za inteligentno in trajnostno rast. No, nekateri ukrepi so bili sprijeti, ampak mm, mnogi med njimi so bili bolj kontraproduktivni kot ne, zato marsikje delamo korake nazaj, namesto naprej. Politični cili, ki smo si jih zastavili za leto 2012, če si jih ogledam, očitno to ni dovolj, če hočemo nekoč doseči tudi cilje strategije EU 2020. Države članice morajo tudi same narediti v svojih politikah vse, kar eh, lahko, da bi dosegli te cilje. Ne vem, Eh, morda sta komisarja tista, ki lahko poveste, ali to delajo ali ne. Strukturne reforme, potem fiskalna reforma, reforme trga dela, to potrebujemo, če hočemo res doseči pravo rast in nova delovna mesta. Potem reforma eh, delovne eh, zakonodaje, ki govori o obdavčitvi, o stroških dela, tudi ta je bistvenega pomena. Potem, kot ste sami rekli, treba je zagotoviti boljši dostop do eh, kapitala majhnim in srednje velikim podjetjem. To je velik problem. Tudi struktura trga dela se mora spremeniti, treba jo je na nek način posodobiti in tudi zeleno gospodarstvo, digitalno gospodarstvo. To so vse opcije, možnosti, ki jih še nismo izkoristili. Uh, Govorili ste o brezposobnosti mladih. To je v vsej Evropi zelo pereč problem, zlasti v Španiji, kjer je situacija slabša kot drugot. Pri nas je več kot 50 odstotkov mladih brezposobnih. Zato potrebujemo jasno, odločno strategijo, da se bomo temu zoprstavili. Kaj predlagate, komisar? Kaj bi morali storiti, da bomo dobili bolj fleksibilen trg, bolj vključujoč trg in da se bomo uh, osredotočili na delovna mesta. Bom končala. Ampak trg dela je tisti, ki mora postati bolj dinamičen za ustvarjanje delovnih mest. Ženske je treba bolj vključiti v, v trg dela, uh, ranljive eh, in. in uh, deprivilegirane dele po, eh, prebivalcev v, po Evropi, revščina, socialna izključenost in tako naprej. To, tukaj morajo svojo vlogo odigrati ne samo parlament in komisija, temveč eh, tudi nacionalni parlamenti. Mislim, da je treba prisluhniti tudi socialnim partnerjem in organizacijam civilne družbe nasploh, če hočemo podpreti te ukrepe. Ko se smehljam in uh, vam kažem tole, to pomeni, prosim, končajte, ne pa nadaljujte. Komisarju Renu bom dala sedaj na voljo samo štiri minute, da odgovori na postavljena vprašanja. Potem pa bom dala besedo komisarju za zaposlovanje, da istočasno odgovori na vaše vprašanja, pa tudi predstavi svoje mnenje. 10, 12, 13 minut bo imel komisar Andor na voljo. Ne bom rekla 14, zato ker vem, da potem nekateri to zlorabite. Oli bi lahko odgovoril. Hvala, Sharon. Najprej vprašanja gospe Ferreire. Tri zelo konkretna vprašanja ste zastavili. Prvič, ali smo pripravljeni se pogovarjati o eh, kakovosti gospodarskih projekcij komisije? Da, smo. Seveda tukaj nam vsi gledajo pod prste zelo natančno. Trije inštituti, ki ste jih vi omenili, ocenjujejo naše delo in uh, preverjajo gospodarske napovedi in projekcije eden drugega. Naša gospodarska projekcije so kar dobro se izkazale v primerjavi z projekcijami nekaterih drugih mednarodnih institucij. Seveda pa je to delo, ki traja. Nenehno je treba na tem delati in pripravljeni smo izboljševati svoje gospodarske projekcije. Naslednje napovedi za 27 držav članic, ko gre za vse gospodarske razsežnosti, od rasti, inflacije, zaposlovanja in tako naprej, bomo predstavili februarja naslednje leto. Drugo vprašanje. Spraševali ste o evru in o skladu za odkup obveznic držav članic, torej Redemption Fund. Upam, da boste natančno prebrali naše sporočilo. V njem opisujemo možne opcije, alternative za to, kako bi takšen sklad oziroma pakt lahko pomagala Evropi, da premaga problem nevzdržnosti javnih financ in problem prevelike zadoženosti. Ker zadeva evro obveznice, o katerih mislim, da ste govorili, treba je narediti vse, kar lahko, da unaprej preprečimo kakršne koli tveganja da zagotovimo fiskalno disciplino in eh, zlasti omogočimo uveljavljanje kratkoročnih vrednostnih papirjev. Eurobills, kot pravi komisar, torej euroobveznice ali zadolžnice, pa bo moč eh, izkoriščati začeti šele v prihodnosti veste, da imamo nek eh, časovni načrt eh, za izvajanje teh pobud, teh predlogov. Kar zadeva rast in delovna mesta ter eh, to pobudo, tudi druga govornica je omenjala brezposelnost, ustvarjanje delovnih mest, obdavčitev dela, davčne reforme in tako naprej davčne reforme v mnogih državah, recimo v Grčiji, pa tudi v Španiji in drugot, so pomemben sestavni del reformiranja družbe in gospodarstva. Bolje je imeti vzdržnost javnih financ, istočasno pa skrbeti tudi za družbeno pravičnost, tako da bodo ljudje imeli občutek, da družba deluje, da socialna država deluje in da z njimi ravnajo na pravičen in enakopraven način. Kar zadeva za poslovanje in brezposobnost, o tem bo nekaj rekel Laslo. Ampak jasno je, da moramo ukrepati glede na velikost tega problema. Brezposelnost v EU je trenutno 25 milijonov ljudi. Torej, brezposelnih je 25 milijonov in to je nespremljivo, ne glede na to, katere, katera očala imate na nosu. V nekaterih državah je brezposelnost ogromna, bistveno večja, kakor v drugih. In reforme trga dela ki potekajo v zadnjem letu in pol v nekaterih državah, so sicer kontroverzne ponekod, ampak so bistvenega pomena. Treba je učinkovito izvajati vse ukrepe v okviru teh reform. In končno, podjetja morajo imeti možnost, da ustvarjajo eh, trajna delovna mesta za evropske državljane, zlasti za mlade med njimi. In Treba je pripraviti storitve, službe, agencije, ki bodo omogočale mladim zagotavljati si eh, delo. Tudi fleksibilen delovni čas in tako naprej je treba upoštevati. To so glavni uh, mejniki našega dela. Laslo pa mislim, da bo kasneje povedal še svoje. Dobro, sedaj bom dala besedo komisarju Andorju. Ne vem, hočete najprej imeti splošno predstavitev, pa se potem lotiti vprašanj, ki ste jih morda slišali ali pa drugače. Vsekakor, vi se lahko odločite. Hvala, komisar. Na moje tretje vprašanje niste odgovorili. Gre za pobudo o rasti in zaposlovanju in o državah, ki imajo proračunski presežek. Ja, vem, ampak se mi zdi, da moramo naprej. Morda lahko kasneje v naslednjem krogu odgovorov komisar odgovori še na to vprašanje. Hvala, gospa predsednica. Najprej se opravičujem za zamudo, s katero sem prišel sem. Bi vam pa želel zelo nakratko predstaviti zaposlitvene in socialne vidike skupnega poročila o zaposlovanju. Želel pa bi se odzvati tudi na vprašanja, ki sem jih že slišal, potem, ko sem prišel. Najprej pa dovolite, da ta letni pregled rasti in skupno poročilo o zaposlovanju opisuje ta trenutno situacijo v Evropski uniji, kar zadeva zaposlovanje in socialne pogoje. Naj povzamem analizo komisije na teh področjih, preden se lotim eh, posebnih političnih smernic za države članice. Zaposlitvena kriza se je poglobila v Evropski uniji v zadnjem letu, žal. In Evropska unija je danes edina svetovno gospodarstvo, v katerem še narašča brezposelnost. Leta 2012 je prišlo do povečanja števila brezposelnih in kot je podpredsednik eh, danes že omenil, imamo 25 eh, milijonov brezposelnih v Evropski uniji. Vendar je treba iti preko same te številke, eh, kajti ta je neke vrste povprečje. Mm, za to situacijo, za to številko je zelo raznolika situacija v državah članicah brezposelnost v Nemčiji je 4,4, oprostite, v Avstriji 4,4 odstotna, v Španiji pa bistveno večja. Nekatere države članice so dobro se spopadle z gospodarsko krizo, nekatere druge pa je eh, kriza prizadela zlasti, ko gre za zadolženost javnih financ v evroobmočju. Visoka brezposelnost pa je le delno posledica slabega delovanja trga dela. Nekateri strukturni problemi so znani, recimo različne oblike delovnih pogodb na trgu dela, potem velik prepad med eh, znanjem tistih, ki končujejo šolanje in potrebami v gospodarstvu. In vse to je še dodatno pospešilo krizo, kar zadeva zaposlovanje. Ker zadeva dodatno brezposelnost v primerjavi iz letošnjega leta, iz lanskega leta, to je pač posledica eh, znižanega agregatnega povpraševanja. Premalo rasti pomeni premalo investicij in to je prizadelo marsikatero državo. Naš trg dela mora biti čim bolj odporen. Strukturne probleme moramo odpravljati, da ne bomo imeli ovir za oživitev gospodarstva. To je tudi cilj zaposlitvenega svežnja, ki smo ga sprejeli letos pomladi. Vendar ni samo ta svež, eh, svežen pomemben, kot tudi eh, pri zadevanja za vzpostavitev pristne gospodarsko-denarne unije, temveč so še nekateri drugi ukrepi, ki jih moramo bolj odločno izvajati za, za to, da se bomo uspešno zoprstavili krizi. Brezposelnost, socialne eh, posledice krize. To sta dve prioriteti tega letnega pregleda rasti in komisija je pripravila tudi smernice za države članice, kar zadeva brezposelnost. Sedaj pa nekaj najbolj pomembnih ugotovitev skupnega poročila o zaposlovanju, ki smo ga sprejeli danes in z njimi povezanimi smernicami za države članice. Prvič, Povečati moramo ustvarjanje delovnih mest in povpraševanje po delu. Obdavčitev dela je še vedno previsoka, zlasti ko gre za nizko kvalificirane delavce. Druge davčne vire je treba a, eh, najti, recimo obdavčitev zaradi onesnaževanja ali a, eh, davki na a, eh, posestne nepremičnin. A, Eh, nova delovna mesta pa je treba ustvarjati v zeleno gospodarstvo, zdravstvo in tako naprej. Drugič, odpornost trga dela je treba povečati, zmogljivost za novo zaposlovanje je treba povečati. To lahko naredimo z uravnoteženimi reformami trga dela in socialnim dialogom. Tako bomo povečali notranjo fleksibilnost v podjetjih in se izognili odpuščanju delavcev kot prvemu odgovoru na krizo. Treba je investirati v prilagoditev delovne sile, eh, dodatno kvalifikacijo in tako naprej. Tudi zaposlitveno zakonodajo treba poenostaviti zato, da bomo zmanjšali razlike, ko gre za zaščito delavcev, ki imajo eh, delo za določen čas in delo za nedoločen čas. Tudi minimalne plače je treba proučiti. Te morajo biti tolikšne, da ljudje, čeprav imajo delovno mesto, ne bodo zapadli v revščino. Potem eh, brezposobnost in prehod iz šole na delo je še vedno velik problem. 20 odstotkov mladih delo iskalcev ostane, so mladi in ogromno jih ostane kljub eh, izobraževanju eh, brezposobnih. Tudi vajeništvo je tukaj pomembno. Naslednji teden bo zato komisija pripravila svežen za zaposlovanje mladih. In tukaj bomo predvideli celo vrsto garancij, jamstev za mlade in eh, predlagali več zaposlovanja na podlagi vajništva. Četrtič, moramo se boriti proti dolgo trajnemu ni brezposelnosti. Danes imamo od šest, skoraj 26 milijonov brezposelnih, 11 milijonov takih, ki so brezposelni več kot eno leto. Zato moramo ukrepiti Eh, naložbe v zaposlitvene agencije in službe. In te ukrepi morajo biti bolj uh, osredotočeni tudi na subvencije uh, v podjetjih, ki imajo prekvalifikacijske scheme in tako naprej. Socialne investicije in socialno varstvo kot peto moramo ukrepiti. Vpliv varnostnih mrež, torej uh, sociale na uh, življenje ljudi, je sedaj se izgubil. V zadnjih dveh letih je dve tretjina gospodinstv v Evropski uniji uh, trpela zaradi neustreznih uh, storitev, ki uh, so jih potrebovali na področju sociale, zdravstva in tako naprej. Izvajanje aktivnih strategij vključevanja, potem socialnih storitev in tako naprej je bistveno. Povezava med socialno pomočjo in aktivacijo posameznika je nekaj, kar moramo okrepiti. Preprečiti moramo marginalizacijo ljudi in moramo vsakomu omogočiti, da prispeva k gospodarstvu. To je tisto, kar imenujemo uh, socialna investicija, kar seveda ni enostavno glede na nadaljevanje fiskalne konsolidacije, ampak uh, Evropa potrebuje socialne investicije zato, da bomo v prihodnosti lažje oživili tudi gospodarstvo. S tem v zvezi naj povdarim, da je letni pregled rasti zelo eksplicitn, ko gre za diferencirano uh, fiskalno konsolidacijo, ko gre za potrebe po večjih investicijah v področjih, kot je izobraževanje in ko gre za okrepitev učinkovitosti zaposlitvenih agencij in politik zaposlovanja. Posebne garancijske oziroma jamstvene scheme so tukaj povdarjene, kajti te predstavljajo pomemben vir investicij. Zauzemamo se tudi, za nadaljne posodobitev sistemov socialne zaščite, tako da bomo v njih ugradili trajnostno in uh, ustreznostno uh, komponento. Na koncu naj povdarim naslednje. Nekatere države so sprejele zelo drzne ukrepe strukturnih reform in se odzvale na lastno specifiko priča smo tudi izboljšanju eh, črpanja evropskih sredstev, zlasti, ko gre za eh, rezultate posebnih eh, skupin v komisiji. Action Team smo jih imenovali, ki so posvečali svojo pozornost posameznim državam članicam. Na ta način bomo naredili uh, trge dela bolj odporne glede na gospodarsko krizo in na ta način bomo več ljudem in naši dru, v naši družbi omogočili, da se postavijo na svoje noge. Hvala lepa, gospod komisar. Zelo dobro ste povzeli potek naših razprav. In tako mi ni treba povedati nič dodatnega k temu, Eh, res pa je, da je to povzelo tudi nekaj stališč poročevalcev v senci. Imeli smo pravzaprav v načrtu štiri izvajanja poročevalcev v senci, gremo kar po vrsti. Gospod Žampol Gozes najprej v imenu odbora za ekonomsko monetarne zadeve in za skupino EPP. Najlepša hvala. Pozdravljam vsi skupaj, še zlasti hvala gospodoma komisarjema. Uh, tudi dobro, da ste omenili, da je delo, ki smo ga upravili, tudi mi, bilo vključeno in torej ni bilo za manj. Ampak uh, vsakem primeru vam zaupam glede vašega povzetka do sedanji dejavnosti. Oba sta omenila nekaj ukrepov, ki jih bo treba sprejeti, da bi izboljšali stanje gospodarstva in tudi zaposlovanja. In mislim, da nihče od nas ne more biti zadovoljen, ko gledamo, kakšno je stanje v vseh državah, čajca ponekod je manj, ponekod bolj težavno, ponekod že kar pereče in žal, da je Evropa danes tako podobo na vzven, da gre za močno razdeljenost, da se države članice ne morejo dogovoriti o ničemer, ne o monetarni, ne o drugih vidikih te unije in to dejansko ne podaja lepe podobe v javnosti. Vsi se sprašujejo, kaj se pravzaprav dogaja v tem Bruslu. In v končni fazi vas sprašujem, kakšna sredstva dejansko imate v rokah, da bo se ta lepo domišljena in oblikovana besedila sedaj prevedli v neke konkretne rešitve, ki jih bodo naši državljani res lahko opazili. Hvala in sedaj za odbor za socialne zadeve. Gracias, presidenta. No sé, señores comisarios. Gospod Gonzalez, prijeto. Hvala lepa. Gospoda komisarja, ne vem, če se zavedate, v kolikšni meri vašim besedam manjka verodostojnosti v očeh prebivalcev Evrope. Verjetno se tega zavedate. Ne zavedate, kajti če bi se tega zavedali, bi bila nekoliko več, eh, nekoliko bolj samokritična. Dobro je, da sta oba danes prisotna tukaj, kaj ti delo komisarja Rena je deloma negativno vplivalo na delo komisarja Lasla Andarja. Imam vprašanje za vas. Lansko leto ste nam, na primer, obljubili, da bomo dosegli nič cela štiri odstotno gospodarsko rast. Eh, ampak dejansko se je rast zmanjšala. Nekatere napovedi trdijo, da bo naslednje leto rast nič cela en odstotek, ampak zdi se, da bo rezultat še slabši. Kaj eh, je torej narobe? Moramo vas poklicati na odgovornost, ko gre za napovedi, ki ste jih podala lansko leto. Moje naslednje vprašanje. Ali še vedno ustrajata pri tem, da bo en odstotek rezov pomenil en odstotek uh, rasti. Ali ste spričo situacije v Grčiji, na portugalskem in v Španiji eh, končno spoznali, da takšni ukrepi ne delujejo? Potem, eh, gospod Ren, rekli ste, da ste pozitivni, ko gre za razvoj zaposlovanja v naslednjih eh, mesecih in letih. Zanima me, kaj vam daje osnovo za takšno upanje. Kakšne bodo vaše spobude, ko gre za zlasti zaposlovanje mladih ljudi? Potem četrtič, govorili ste tudi o finančnih implikacijah na nacionalnih načrtov zaposlovanja. Eh, tudi ko gre za programe iz Evropske unije oziroma programe, ki so na, po, namenjeni zaposlovanju mladih. Gospod Skilakakis najprej. Eh. Hvala lepa. Gospod komisar, hvala za vašo predstavitev. Morda veste, da v grščini obstaja staro grška beseda, ki jo lahko v angliščino prevedemo kot uh, eufemizem, torej nekakšno omiljevanje. In uh, mi lahko našo gospodarsko politiko omenimo, um, politiko zaposlovanja lahko imenujemo zato samo zaradi eufemizma. Dejansko imamo politiko nezaposlenosti v Evropski uniji. Posod imamo po 15-20 odstotkov brezposelnosti in imamo slabo produktivno zmogljivost. Ali se vam zdi, da imate na voljo primerna urodja, torej tako vi, kakor tudi države članice, ker so prizadete, da bi dejansko ukrepali proti brezposobnosti v naslednjih treh letih? Si, Marjan Harkin. Hvala. Hvala, Marjan Harkin. Hvala lepa obima komisarjama. Ogledala sem si tiskovno izjavo in uh, gospod Barozo je rekel, da, smo, da imamo strategijo, raz, strategijo, gospodarsko strategijo, ki je prijazna rasti. In jaz se sprašujem, kje bi naj bila prijazna rasti. Razlike v Evropski uniji rastejo in moje prvo vprašanje je naslednje. Res je, potrebujemo fiskalno konsolidacijo, ampak kako pa je s to hitrostjo fiskalne konsolidacije? Ali se nihče ni vprašal, ali je ta hitrost primerna? Ali ne bo tako, da bo to zdravilo zastrupilo nekatere bolnike oziroma prizadelo vse ostale? No, sama prihajam iz Irske, ki je bila pogosto prikazana kot vzorni učenec evropske fiskalne konsolidacije in včasih se našteva številke BDP, lani smo imeli rast enega odstotka, naprimer, ampak eh, razlika med eh, BDP in pa BNP je 27 odstotkov, naš GNP je bil eh, lansko leto 7 odstotkov, to so realne številke. In te številke je treba povedati jasno in glasno, kajti ne moremo kot uspeh prikazovati ničesar, kar dejansko ne deluje. Dobro, vem, da komisija počne vse, kar je v vaši zmogljivosti in vem, da bodo vaše politike pokazale rezultate srednjeročno ali dolgoročno gledano, ampak kratkoročno gledano, kaj bomo naredili in kaj bomo naredili glede hitrosti konsolidacije. Naslednje vprašanje. Oprostite, mislila sem, da imam minuto in pol, še deset sekund potrebujem. No, javne finance so igrale vlogo pri stabilizaciji javnega dolga, ampak breme dolga je vedno više. To pravijo tudi vaši dokumenti. Kaj lahko torej naredimo? Ali boste ponovno razmislili o hitrosti konsolidacije. Vse kaže na to, da ciljev iz strategije, Evropske, iz strategije za leto 2020 ne bomo izpolnili. Kakšne so vaše odgovori na to? Hvala lepa, mogoče je zdaj prav, da damo priložnost obema komisarjama, da se odzoveta na ta mnenja in odgovorita na vprašanja. Izvolite. Merci, merci, madame, madame Hvala lepa. Kar se tiče prvega vprašanja gospoda Gozesa v zvezi z eh, vredostojnostjo komisije. Razumem vaše pomisleke, ko govorite o vredostojnosti Evropske unije in pa območja evra kot takšnega. Torej, v luči tega, kako se spoprijemamo s krizo. No, ampak eh, kakor v življenju, tudi tega ne moremo prikazovati črno-belo. Prej je ta situacija nekako v različnih otenkih sive. Dosegli smo napredek na področju, nasle, na področju določenih politik v zadnje, v zadnje pol leta, recimo no, eh, pri nekaterih drugih področjih pa naše delo še zaostaja in zato si bomo morali na določenih področjih še bolj prizadevati naprimer, evropski mehanizem stabilnosti, torej stalni evropski mehanizem stabilnosti je postal operativen oktobra, to je največji finančni zaščitni zid na svetu in ne smemo podcenjevati njegovega učinka. Podobno, Evropska centralna banka je sprejela nekatere pomembne odločitve eh, z, z monetarnimi transakcijami in s tem je določila okvir in pa uh, mehanizem možnega sekundarnega posredovanja na trgih. To je imelo neposreden učinek na delovanje trgov in to bo spodbudilo tudi zaupanje, ko gre za realno gospodarstvo v Evropi. Morda se spomnite, da smo v začetku letošnjega leta, torej tam nekje okrog aprila, imeli negativno izhodišče No, prvi, prvo tri mesece je bilo relativno dobro, imeli smo solidno rast, evropsko gospodarstvo si je nekoliko opomoglo. Potem so se zgodile dvojne volitve v Španiji in pa v Grči. Banke so zašle v hujše težave in eh, sposobnost odločanja v evroobmočju ni bila najboljša. Zato smo z eh, določenim zaostankom bili priča ponovnemu upadu rasti in zaradi tega še vedno trpimo. No, ampak sedaj smo sprejeli nekaj pomembnih političnih ukrepov, tako da se bomo lahko vrnili k gospodarski rasti. V tem smislu je bila zelo pomembna odločitev z eh, ponedeljka oziroma torka zjutraj o novem svežnju za pomoč Grči, za olajšanje tega neuzdržnega dolga Grčije. To je bil menik. Ta odločitev kaže na to, da je območje, ev, da območje evra misli resno, ko pravimo, da želimo narediti kar največ za to, da bi okrepili stabilnost evra in da bi jasno pokazali, da evro ni reverzibilen. No, uh, opazovali smo tudi spremembe na trgih zaradi teh odločitev. Tisti, ki še vedno špekulirajo o možnem izhodu Grčije iz evroobmočja, ki, ki špekulirajo o razpadu območja evra, ti ljudje so sedaj zelo za časom. To je neko preživelo razmišljanje. Mi smo dokazali, da smo resni glede trajnosti evra in glede zmanjševanja spremena javnega dolga v Nemčiji, tako da bo, eh, oprostite, v Grči, tako da si bo Grče lahko pomogla in se ponovno vrnila na potrasti. Torej, eh, veliko smo naredili, veliko je še treba narediti, letni pregled rasti je začrta načrt za nove ukrepe in eh, prav tako velja to za osnutek o pristni ekonomsko-monetarni uniji. Gospod Kutire Spreto rekli ste, da smo letos bili priča nižji rasti, kot smo jo predvidevali. To je res in eh, naj pojasnim, zakaj se je to zgodilo. Deloma gre to pripisati neuspehu nekaterih politik ob začetku letošnjega leta. Delno pa je to tudi povezano z nižjo rastjo v zunanjem okolju. Oba dejavnika sta negativno vplivala na gospodarsko rast letos. In zato moramo potegniti jasne zaključke. Treba je izboljšati naše gospodarske politike, treba je izboljšati uspešnost držav članic in pa celotne Evropske unije in na ta način se bomo lahko vrnili k oživitvi in rasti. Gospod uh, predsedujoča je prekinila komisarja. Ja, prosim, da se osredotočite se na tisto vprašanje, na katero še niste odgovorili. Torej, ko gre za uh, eh, pak za rast in stabilnost. Tudi poprašala sem, eh, kaj narediti za državami s presežki. Eh, ja, no, v zvezi s tem bomo v naslednjih nekaj tednih pripravili oziroma končali raziskavo v zvezi s tem, kaj je možno narediti za to, da bi bolje uravnovesili evropsko gospodarstvo in tudi, da bi se to zgodilo hitreje Potrebne bodo tudi reforme v državah z presežki in tam bomo sprejeli politične ukrepe, s katerimi bomo bolje uravnovesili evropsko gospodarstvo, ne samo v državah z primankljaji. Ukrepati moramo tudi v državah z presežki. V tem smislu moram povedati, da je tudi tukaj bil dosežen napredek. V Nemčiji je zadnji krok pogajanj um, prinesel odstot, dogovor o pet odstotnem povišanju plač v naslednjem obdobju. Uh, to gre pripisati visoki stopni zaposlenosti in pa visoki produktivnosti Nemčije. To spodbu, uh, spodbuja domače poraševanje v tem največjem gospodarstvu v Evropski uniji. Uh, no, prav gotovo se bom uh, Eh, bom, na bom na voljo za dialog za vami o tem pomembnem vprašanju. Komisar Andor. Hvala lepa. Najprej bi želel ovreči naslednjo trditev, češ, da komisija vedno znova izvaja eh, iste politike. To ne velja ne za makroekonomijo, ne za finančno infrastrukturo. V zadnjem letu smo videli, da smo sprejeli celo vrsto novih elementov, sprejeli smo celo vrsto novih pobud ja, seveda predlogi lahko včasih naletijo na zaostanek, naprimer v svetu, ampak ne samo v svetu in to seveda ovira izvajanje. Kar se tiče politike zaposlovanja, tukaj smo sprejeli celo vrsto novih pobud, novih pristopov. Če ste pozorno prisluhnili, ob, pristavi, ob predstavitvi svežnja o zaposlovanju ste lahko ugotovili, da smo strategijo zaposlovanja prilagodili trenutnim okoliščinam krize. Okrepili smo ne samo stran eh, dobave, dobavno stran, želeli smo spodbuditi tudi stran popraševanja. Želeli smo boljše gospodarske priložnosti. O tem smo se govorili tudi v letnem pregledu rasti. Potem sprejeli smo tudi spodbude na evropski ravni z vključitvijo socialnih partnerjev. Zato, da bi lahko zagotovili, da se bodo nadaljni ukrepi bolje ozvali na potrebe, ki obstajajo. Zavzeli smo tudi drugačna stališča kot v preteklosti, ko gre za Uh, uporabo socialnega sklada za zaposlovanje mladih. Sprejeli smo pobudo za zaposlovanje mladih, ravno zato, ker smo se želeli odzvati na poglabljanje krize. Želeli smo eh, podariti, da smo razumeli, da na mesto rasti povzročamo recesijo v naslednjih v določenih eh, državah in da to nesorazmerno prizadene zlasti mlado generacijo. Zato smo spod sprejeli pobudo, da smo obiskali države članice, ki se na najbolj preč način soočajo s takšnim problemom, torej z najvišjo stopnjo brezposobnosti mladih in komisija je podala predlog, da bi evropska sredstva preusmerili v programe, ki bolj neposredno in bolj eh, učinkovito pomagajo brezposelnim mladim. Znesek, ki je bil dodeljen v tem smislu znaša približno 10 milijonov evrov. V veliki meri je šel ta denar v Evropski socialni sklad, ki se je na zelo prožen način odzval na poglobljevanje krize in na nove izzive. No, uvodoma sem omenil tudi to, da pripravljamo novo pobudo, da se ni pojavila z jasnega. Uh, pobuda o jamstvu za mlade je bila vključena tudi v izvornem predlogu za strategijo za leto 2020. No, ampak To se je zgodilo leta 2010, no, ampak takrat smo bili nekoliko preveč eh, samo zadovoljni oziroma so to bile nekatere države članice, niso želele razpravljati o novih elementih in o novih inštrumentih za spodbujanje zaposlovanja. Treba je ponovno začeti razpravo o jamstvu za mlade. Ta pobuda je naletela na dober odziv v svetu. In upam, da bomo naslednji teden lahko sprejeli to pobudo v okviru svežnja za zaposlovanje mladih. Skupaj z irskim predsedstvom smo se dogovorili, da bodo pogajanja o svetu potekala hitro in da bomo kmalo sprejeli sklepe sveta v zvezi s tem. Potem naj vam še enkrat podarim pomembnost finančnih instrumentov, ti so ključnega pomena za leto 2012 in za čas potem. Zato je pravzaprav obžalovanja uredno, da nismo dobili ustreznega dogovora o proračunu, da bo prišlo verjetno do proračunske vrzeli. Sedaj nam, že sedaj nam manjka sredstev za financiranje nacionalnih programov za poslovanje. Hvala lepa. Sedaj smo že pri tretjem krogu vprašanj. Najprej Emily Turinen za skupino zelenih, potem pa bomo šli naprej tudi na predstavnike komisije. Ja, uh, Jaz sem v obeh odborih in sem edina skupina zelenih, zato bom skušala predstaviti obe stališči zelenih z obeh uh, eh, področji. Torej, v pregledu rasti obstajajo nekatere pozitivne napovedi, pa tudi nekatere negativne napovedi. In sicer gre za nizko napoved rasti za letošnje in naslednje leto, potem nadaljna rast brezposobnosti v letih 2013 in 2014, to je zelo resen problem. In pa tretjič, letos in pa, pre, in pa lani smo videli, da se je javni dolg še zvečal. Komisija mora razumeti te številke na poglobljen način. Najprej nekaj vprašanj za gospodar Rena. Uh, V poročilu o mehanizmu ospozarjanja sem opazila, sem opazila, da ste dodali kazalnik o finančnem sektorju. To je bilo predvideno v poročilu 1176 iz leta 2007, da bi moral tudi parlament odigrati določeno vlogo, ko gre za ocenjevanje točkovnih tabel. Ali lahko opišete to nalogo parlamenta? Drugič, komisija je napovedala, raziskavo o povezavah med eh, primankljaji in presežki v območju evra. Eh, morda sem to spregledala, eh, morda to šele pripravljate. Kaj tukaj načrtujete? Potem četrtič, kako, na, kako boste oblikovali inštrument za konvergenco in stabilnost? In pa še vprašanje za komisarja Andorja. Hvala lepa, da ste vključili Jamstva za mlade, to je zelo pomembno. Drugič, potem omenili ste ukrepe za najbolj ranljive, gre za bolj fleksibilne delovne pogoje. In moje vprašanje je, kako bomo s tem pomagali najbolj ranljivim skupinam. FHR. Gospod Čantis. Hvala lepa, imam vprašanje za gospoda Rena. Ob začetku svojega govora je povedal, da bo skušal igrati vlogo tako gasilca, kakor tudi arhitekta. Bil je gasilec, ko je skušal eh, pogasiti grški dolg. No, mi sedaj imamo možnost oziroma pogoje, zato so izpolnjeni, da predamo Grči naslednji svežen pomoči. Mislim, da bi morali grške obveznice temova, eh, kupovati na sekundarnem trgu. Ampak kdo bo sodeloval v tem postopku? To mora biti tudi grške banke in zavarovalnice, sicer celoten program ne bo deloval. Gospod komisar, prav tako ni jasno, kje bomo našli sredstva za ponovni odkup delnic, obveznic, ali bomo dobili nov eh, svežen posojila iz ESF, ali bomo dobili nov tip obveznic. To je prostovoljen program. Kako torej menite, da boste pripričali grške banke, v to ne sodeluje v postopku? Grške banke pravijo, da zato nimajo interesa ali motiva. Potem je tukaj tudi vprašanje dokapitalizacije grških bank, tudi ta program je treba zaključiti. Imamo tudi uh, probleme z zavarovalnimi skladi. Grška banka je izgubila, centralna banka je izgubila veliko kapitala. Uh, tudi zavarovalni skladi ga sedaj več nimajo. Kaj se bo torej zgodilo? No, sedaj bomo dali samo še dvema priložnost, da zastavite vprašanje, da bo se tudi komisarja lahko še pravočasno odgovorila. Hvala lepa. Vprašanje rasti je zelo osnovno vprašanje. Gre za samo prihodnost Evrope. Nekatere države imajo hude finančne težave in sedaj se skuša konkurenčnost spodbuditi z eh, črtanjem socialnih pravic in zniženjem plašč. Recesijo skušamo olajšati s pomočjo odpuščanja in to ima zelo hude, hude socialne posledice. Kako naj se Evropa vrne krasti, brez da bi spodkopala uh, socialno razsežnost in kako lahko spodbudimo investicije, brez da bi pri tem eh, ustvarjali Evropo dveh hitrosti. Ja, pri madam Kratca, madam Podimata. Gospa Podimata in potem gospa Kratca. Eh, Hvala lepa. Eh, hvala za ta močen, eh, pomemben govor, ki ste ga podali na prednanem zasedanju prejšnji teden v Štrasburu. Pred eh, pogajanji ECOFIN-a ste pozvali vse države članice naj bodo konstruktivne in naj se zdržijo tega začrtavanja rdečih linij. To Ta poziv ste podali v imenu komisije in zato se vam zahvaljujem. No, če želimo, da bi najnovejši dogovor uspel, moramo izpolniti določene pogoje. Kateri so ti pogoji? Gre za Eh, postopek za odkupovanje dolga, treba je zagotoviti, da bo ta postopek ustrezno deloval. In pa drugič, vzdržnost dolga bomo najhitreje dosegli z gospodarsko oživitvijo, z visoko stopnjo rasti. In to je tudi zapisano med glavnimi prioritetami letnega programa rasti. Ampak države, ki so v posebnih programih eh, rekonstrukcije, trpijo zaradi recesije. Torej, kako lahko poskrbimo za, za rekonstrukcijo javnih uh, dolgov? Hvala. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς στο θέμα της ανεργίας. Hvala lepa. Najprej bom spregovorila o brezposelnosti. Ta tema je pomembna za Evropo in za preživetje naših političnih ciljev. Tiste države, ki najbolj trpijo in v katerih se izvajajo posebni programi z reševalnimi svežnji. Eh, ali imate kakšne ustrezne rezultate, o, eh, ustrezne informacije o rezultatih teh programov? Ti programi so nekaj, kar bi naj, prinesli, kar bi naj prineslo pozitiven učinek. Potem še evropski semester. V kolikšni meri pri vaših analizah upoštevate učinke prelivanja. Tukaj že obstajajo pomisleki strani posameznih držav članic. Eh, države članice imajo velike pomisle, kako gre za vpliv eh, gospodarstev iz ene države v drugo. Gospod Cerkas, hvala lepa, spoštovani komisarji. Na tiho sem želel povedati, kako zaskrbljen sem. Videl sem sedaj povzetek tega osnutka, tega načrta in ugotovil sem, da nam kolegi komisarjev ni prisluhnil, niste prisluhnili temu, kar je parlament ponavljal vedno znova in znova, zlasti, ko gre za tudi besede, ki so bile izražene v poročilu Tyson o izvornim o resnični monetarni in gospodarski uniji. Če povzetek resnično, po, če povzetek resnično povzema osnutek, potem tudi tam ni omenjena strategija za leto 2020. Podarjate eh, problem makroekonomskih neravnovesi, da je treba tukaj ukrepati, ampak nič ne poveste o tem, kaj narediti za to, da bi izboljšali rast, nič ni povedano o socialnem stebru pravzaprav trajate na istem področju kot eh, gospod Van Rompuy. Spregledali ste človeški kapital v Evropski uniji in ravno temu bi se morali posvetiti v prihodnosti. Ta dokument sploh ne govori o mladih ljudeh. Nič ne govorite, nič ne poveste niti o evropski industrijski politiki. Upam, da boste to popravili do Evropskega sveta v decembru. Edina možnost je, da gluhi svet začne končno uh, poslušati parlament. Enako velja za komisijo. Zdi se mi, da vsi govorimo en mimo drugega. Eh, ja, najprej bom zaprosila, da komisarja v sedmih minutah odgovorite na vsa vprašanja. kot rečeno, komisija ni spregledala človeškega kapitala in zaradi tega ravno govorimo, da je treba večletne finančne okvire ukrepiti v povezavi z Evropskim socialnim skladom, z, ravno z namenom nadaljnega vlaganja v človeški kapital. In zaradi tega je ravno tudi kolega komisar Ren ustrajal na tem, obstaja povezava med finančnimi instrumenti, in strategijo Evropa 2020 in Evropski socialni sklad je eden od teh instrumentov. So pa seveda tu še drugi manjši, ki jih vse že zelo dobro poznate. Ne bi sedaj ponavljali vseh poudarkov in točk in argumentov iz vseh teh bistvenih dokumentov, ampak dejstvo je, da razprava še ni zaključena in pomembno je, da z njo nadaljujemo in se pogovorimo o teh instrumentih, saj smo jih vendar vsi naklonjeni. Delujejo pač v različnih okoljih in to je treba razumeti. In to se je še zlasti izkazalo v tem času krize. Jasno je, da moramo podpirati mlade in zato se tudi zahvaljujem vam za vso podporo eh, in sodelovanje s komisijo. Upam, da bomo lahko izpolnili vaša pričakovanja. Potem pa še vprašanje glede poenostavitve. Mogoče gre za jezikovno razliko, ampak govoril sem o segmentiranju trga dela in sicer v smislu pogojev dela, na podlagi različnih pogodb o delu. In mi smo zagovarjali to, da je treba nekako preseči to razdrobljenost in izboljšati tako pogoje dela, kot tudi eh, zaščito, predvsem mladih, novo zaposlenih, eh, s pogodba mi je zgolj za krajši čas, da bodo imeli vsej možnost nekih varnih pogodb za določen čas, če bodo sploh lahko zaposleni. No, potem še vprašanje teh akcijskih skupin, ko smo govorili tudi o lat Latvi, Litvi, Slovaški in Irski in, in o rezultatih njihovega dela ob obiskih preomenjenih osmih držav. Konč rezultat je bilo eh, namenitev desetih milijonov evrov Eh, sredstev ravno za pomoč za poslovanju mladih v teh državah. Prav tako so bili vzpostavljeni stiki še s sedmimi drugimi državami, članicami, ki so tudi v zaskrbljujoči situaciji glede nezaposlenosti mladih. Še nadalje spremljamo situacijo, ne moremo pa vse čas namenjati in razporejati istih sredstev vsem. Tako da moramo dati možnost tudi tem programom, da s časoma pokažejo rezultate, medtem pa morajo tudi države članice same poiskati različne priložnosti za ukrepanje v bližnji prihodnosti. In moj cilj je v kratkem obiskati Južno Italijo, Portugalsko in Španijo, ravno tam, kjer so ti problemi najbolj pereči. Pripričan sem, da bi tudi Oli rad kaj povedal o prilagoditvi plač in podobni problematiki. lahko pa rečem, da imamo vsekakor na dnevnem redu tudi povezavo med dinamiko razvoja in produktivnostjo s prilagajanjem posebnostim v državah članicah. Zavedamo se, da prihaja do velikega razkoraka med nameni in uresničenimi cilji. Zato pa je ravno tem pomembnejši dialog s socialnimi partnerji v vseh državah članicah. Zavedamo se, da je ravno v Grčiji situacija najhujša in nedavno sem obiskal tudi Grčijo. Pogovarjali smo se tudi s socialnimi partnerji, da smo zbrali njihova mnenja o tem, kako oni gledajo na eh, situacijo in kako se da nadalje razvijati socialni dialog. Ja, Hvala lepa še vi, komisar Ren. Najlepša hvala. Glede vprašanja gospe Turunen, vaše prvo vprašanje se nanaša na kazalnike v finančnem eh, sektorju. Mi smo se posvetovali s parlamentom v skladu z institucijami, interinstitucionalnim sporazumom in sam sem tudi predsedniku Martinu Šulcu poslal dopis, s katerim obveščam Evropski parlament o tem, kakšni kazalniki so povezani s finančno stabilnostjo. Gre za 11 kazalnikov, ki izhajajo iz poročila. Glede umestne oziroma vzajemne povezanosti glede preseškov in primankljajo se lahko navežem na moj prejšnji odgovor gospe Ferreira o učinku preseškov pri ponovnem vzpostavljanju ravnotežja v evropskem gospodarstvu. Tretje vprašanje je bilo namenjeno financiranju instrumentov konvergenčnosti in konkurenčnosti v našem predlogu načrta za gospodarsko in monetarno unijo. Seveda si predstavljamo, da se je treba najprej dogovoriti o večletnih finančnih okvirih. in potem še o evroobmočju, potem pa bo stvar držav iz evroobmočja, da se konkretno dogovorijo o tem, kako se bodo te zadeve financirale. Potem še vprašanje gospoda Stutisa o operaciji odkupa dolgov v Grčiji. torej o odkupu lastnega dolga, lahko rečem, da mm, mislimo, da konkretne številke ne bodo nič više od tistega, o čemer smo govorili zadnji petek. O tem moram zelo jasno spregovoriti. Gre za zadeve, o katerih se morajo dogovoriti v Grčiji, gre za dogovor med zasebnimi investitorji in Grško republiko, Republiko Grčijo. Potem se bo še lahko govorilo o konkretnem financiranju in tako se bo zagotovilo sredstvo za financiranje možnega odkupa lastnega dolga strani Grčije. Gospa Podimata je vprašala, ali bo ta dogovor znotraj evroskupine deloval. Dogovor je zelo pozorno oblikovan, obstaja tudi jasna zavezanost držav evroobmočja, da se teh zadev resno lotijo v dveh fazah. V prvi fazi obstajajo konkretne zaveze za znižanje dolga. Na 124 odstotkov, potem pa iz tega izhajajo nadaljne zaveze, iz katerih bodo izhajali dodatni instrumenti, vključno s financiranjem strukturnih skladov. in z določenimi znižanji sredstvo iz skladu bomo zmanjšali tudi dolg Grčije in povečali njeno kredibilnost. Torej, v nadaljni nekaj tednih in mesecih bomo imeli konkretne zaveze, eh, ukrepi si bodo sledili drug za drugim, potem pa bo še nastopilo naslednje obdobje do leta 2016, ko bo veljalo razmisliti, kakšni so nujno potrebni naslednji ukrepi. Prepričan sem, da bo to imelo pozitiven učinek na grško gospodarstvo in s tem bo očitno, da tudi Evropska unija prispeva tudi k nižjemu sofinanciranju strukturnih skladov in namen komisije je, nadaljevati z nizko stopnjo sofinanciranja tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru. Bistvenega pomena je 4 do 5 milijarde evrov v tem obdobju, kar pomeni približno 2,5 odstotka BDP-ja in tudi, če se to nekomu zdi prenizek odstotek, mislim, da je to kar veliko, če pogledamo, kakšni so konkretni pogoji v Grčiji. Potem je tu še dodatnih 5 do 6 ukrepov, eh, podaljšanje ročnosti eh, posojil in eh, še ga bomo vrednotili celotni svežen. Veliko teh tem bo obravnavanih šele na sestanku Euroskupine 13. decembra. Potem pa bodo temu sledili še nacionalni postopki in to bo odvisno seveda v veliki meri tudi od pripravljenosti Grče na sodelovanje. Gospa Kraca je govorila o prelivanju med državami članicami evroobmočja. No ravno zaradi tega smo oblikovali posebno poročilo v zvezi s tem, v zvezi s preseški, hoteli smo imeti namreč eh, boljši in smotrnejši rebalans. Potem smo slišali še vprašanje o uvedbi načrta komisije, vsaj sam sem to tako eh, razumel. Čeprav je moj kolega v veliki meri že odgovoril na to vprašanje, bi rad povedal naslednje. Obstaja konceptualna razlika med obema dokumentoma, ki sta bila sprejeta danes. Letni pregled lasti govori o političnih ukrepih za naslednji semestr, naslednji evropski semestr za oblikovanje politike, medtem kot dokument komisije, ki mu pravimo blueprint ali eh, načrt, eh, je v bistvu bolj arhitektura, zgradba, struktura Evropske gospodarske in monetarne unije. Torej ne gre za politične izjave, temveč za gospodarsko strukturo, ki naj okrepi Evropo. Če naj se zares premaknemo v smeri zastavljenih ciljev iz načrta Blueprint, če hočemo doseči gospodarsko in monetarno unijo, potrebujemo tega dvojčka tupek, tako da bomo res lahko šli korak naprej. Merci beaucoup. Merci, euh, cher commissaire. C'est... Euh, Hvala lepa. Hvala obema komisarjema. Pravzaprav pa je tole šele tretjič, ko uh, eh, se naše dva odbora sestajata v zvezi z evropskim semestrom, ampak oprostite, moram reči, uh, da bi rada poudarila, kako pomembno je to in to je dokaz, da ta Evropski parlament zelo resno jemlje vprašanje, o katerih razpravljamo. Oba sta omenjala potrebo po gospodarski rasti in vendarle sem presenečena. Če pogledamo sporočilo za tisk, ki ste ga objavili, ni slabo, če govorite o tem, kako se začenja evropski semestr za koordinacijo politik, kjer bodo države članice uskladile svoje proračune in gospodarske načrte znotraj ciljev zastavljenih v okviru strategije 2020. Zelo lepo piše, to bi lahko zapisal tudi parlament sam. Ampak, kaj vidi Evropski parlament znotraj tega dokumenta? Kje se nahaja? Vidim pa še usporedni dokument, tako imenovani načrt Blueprint, In tu v tem blueprintu piše na kratko še zlasti tisti, ki naj okrepijo parlamentarno razpravo znotraj evropskega semestra v okviru razprav in posvetovanj eh, v smislu letnega pregleda rasti, ki ga opravi komisija. Ne vem, zdi se mi, kot da govorimo po eni strani o istih zadevah, po drugi pa o različnih. Ne vem, komisija se obnaša, kot da bi bila zazrta sama vase, kot da je to vse skupaj en sam njen kolegi. In parlament se že leta in leta bori za to, da bi dosegli koordinacijo, ki bi bila dejanska, kadar gre za odločanje o političnih vprašanjih. Zato poudarjam, pomen teh evropskih semestrov. Tu smo že v prvem semestru podarili potrebo po diagnosticiranju poglavitnih težav, da bomo lahko oblikovali prednostne naloge, da bomo ustrezno in pravočasno popravili naše proračune. In ne vem, ali se sploh zaveda, da smo mi pravzaprav vaši največji zavezniki. In oprostite, kolegi, če sem se nekoliko razumela, ampak res je pomembno, da skupaj delujemo pri reševanju te problematike in prepričana sem, da bo Evropski parlamentarni teden, ki ga skupaj organiziramo 28. januarja, še dodatno pokazal, kako potrebno je, da te zadeve eh, skupaj sprejemamo, da sodelujemo, da vzpostavimo skupni prostor v javnosti za odprto razpravo, ampak to ni dovolj, to se mora vendar prevesti v konkretna dejanja, v ukrepe v državah članicah. To smo danes že večkrat slišali in to je tisto pomembno sporočilo o delu, ki ga moramo še opraviti. In nekateri pravijo, da je pot držav članic, eh, ki so si jo začrtali, ostala nespremenjena, ampak prepričana sem, da vse mislijo, da je najprej treba pokazati pripravljenost za sodelovanje med vsemi institucijami, preden se odločijo drugače. No, tako mislim, da smo prišli do samega konca našega dela. Zahvaljujem se vsem, še zlasti kolegom iz drugega odbora za odlično sodelovanje. Nadaljevali bomo z našim delom, ne le jutri, temveč temveč tudi naprej v pripravi za nadaljne sodelovanje in na Evropski parlamentarni teden. Hvala in nasvidenje.